Merci, madame. Hvala, spoštovana gospa. Vprašanja bodo zastavljena v uh, dveh zaporedih in sicer uh, najprej uh, bo spregovoril po en uh, zastopnik uh, skupin. Uh, prvo vprašanje se bo nanašalo na proračun, drugo uh, na Eh, nadzor in tretje na pravne zadeve. In v tem prvem eh, krogu bo prvi govornik eh, Jose Manuel Fernandez. Najlepša hvala. Najprej naj čestitam kandidatki za odličen uvodni nagovor, ki kaže, da je zelo izkušena, zelo sposobna in da je tudi zelo dobro seznanjena s proračunskimi vprašanji. Zdaj pa naj zastavim svoje vprašanje. Omenili ste resne probleme s plačili. Kako eh, nameravate ukrepati, kakšne zaveze boste sprejeli, kakšne zaveze lahko date parlamentu, da bo prišlo do stabilizacije in da bo problem tudi dolgoročno rešen kajti v letu 2013 je ostalo neplačanih za 23 milijard računov in ta znesek bo do konca letošnjega leta še večji. Govorimo o obveznostih, ki so jih sprejeli svet in druge institucije in to je potrebno plačati, sicer bomo popolnoma izgubili svojo vredostojnost. Izvolite. Hvala, gospod Fernandez. Hvala za eh, to zelo pereče vprašanje v tem trenutku, s katerim se vsi vse čas ukvarjamo. Sama lahko tu povem troje. Potrebno je odpraviti zaostanek, ki se je nabral, sicer bo to stalno breme. In predlogi za rebalans proračuna za 2014 ter predlog za uporabo eh, varnostne rezerve tu so predlogi, ki se nanašajo na letošnje in naslednje leto in ki so kritičnega pomena za to, da bomo dosegli stabilizacijo in s tem razmere izboljšali. Seveda pa se ne bomo ustavili zgor pri tem in eh, tu lahko nadaljujem z naslednjim. Zelo pozorno moramo uh, spremljati oblikovanje programov, da bomo zagotovili tudi uspešno izvajanje. In lahko povem, da smo se v celotni komisiji že, se že lotili tega vprašanja. Začela se je na mojem področju, kajti ravno humanitarna pomoč je temu zelo podvržena. Eh, skratka, govorili smo o tem, kako strukturirati eh, plačila, da bi se izognili vrhuncem v eni sami točki. Poleg tega pa moramo razmišljati tudi o prihodnosti, glede na to, kakšni izzivi so pred nami, kako bomo pristopili k izvajanju evropskega proračuna. Nihče ne more predvideti, kakšen bo izid, ampak to bo trenutek, ko lahko storimo to, kar predlagate vi, ko lahko srednjeročno preučimo eh, učinek teh zelo visokih ravni plačil. Hvala lepa, Ajder Gardia Zabal. Gracias, eh, comisaria candidata Georgieva. Usted... Najlepša hvala, gospa Georgieva. V uvodnem nagovoru ste omenjali finančni okvir in umestni pregled. Veste, da je to oboje za parlament zelo pomembno in zelo smo se zauzimali za to, da bi do tega pregleda prišlo po volitvah in mislim, da vas bo to zelo zaposlovalo v vašem mandatu. In zanima me, ali že razmišljate o tem, kako se boste tega pregleda lotili, sploh v luči predloga gospoda Junkerja za ovojnico oziroma investicijski načrt v višini 300 milijard evrov. Kolikor vem, boste tudi v skupini, ki bo usklajevala izvajanje te ovojnice. In zanima me, ali bo to vplivalo tudi na proračun in kako nameravate boste eh, se tega lotiti in kakšne instrumente potrebujemo, da bo ta načrt lahko učinkovit. Hvala. Najlepša hvala. Naj ločen odgovorim na oba dela vašega vprašanja, kar zadeva prvi del. Kot članica dosedanje komisije podpiram obvezo oziroma zavezo, ki smo jo sprejeli. Uh, to je bil zelo pomemben element ravno v pogajanjih s parlamentom, da eh, vemo, da ne bomo sprejeli proračuna za sedem let in potem se nikoli ne ozrli nazaj. Živimo v zelo dinamičnem svetu in zato vemo, da je pravzaprav nemogoče napovedati, kakšne morajo biti podobnosti proračuna za prihodnjih sedem let. Eh, Spremembe se dogajajo stalno in potrebno se jim je prilagajati in zato je edino razumno, da nekje vmes izvedemo umestni pregled in preučimo, kakšno je stanje gospodarstva, kako dobro izvajamo proračun, kakšne so prednostne naloge, kakšne so naloge in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo. Ampak eh, res vam lahko obljubim, da bom to nalogo vzela zelo, zelo resno. Kar pa zadeva drugi del vašega vprašanja. Imeli boste možnost eh, pogovoriti se tudi s kolegom, ki je, zadovo, ki je zadolžen oziroma ki je kandidat za podpredsednika za naložbe in on bo tisti, ki vam bo lahko več povedal o tej ovojnici 300 milijard. Moja naloga bo predvsem, da pri proračunu tudi dosežemo čim večji delež naložb. Kot sem povedala uvodoma, smo potrojili Eh, količino sredstev za inovativne finančne instrumente in te moramo res v čim večji meri izkoristiti za ustvarjanje naložb. Imamo zelo dober program za MSP-je, ustvarjamo zagonski kapital za MSP-je, zato da lahko eh, zaženejo svojo dejavnost in tam imamo učinek vzvodja ena proti pet in morda bi ga lahko še izboljšali, ampak eh, prav je, da ocenimo dosedanje izkušnje, vidimo, kaj je dobro, kaj ni tako dobro eh, in na podlagi tega načrtujemo prihodnost. Se upravičujem, da sem presegla čas za govor. No, bil bi presenečen, če ne bi več imeli priložnosti, da se k temu povrnete. Bent Kölmel. No. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči kandidatka za komisarko, še enkrat bi se navezal na prejšnji dve vprašanji in se skupaj nekako povezal. Predhodna govornica pravi, da jo skrbi, da teh 300 milijard evrov, ki jih je obljubil gospod Juncker, ne boste mogli dovolj, dolgo, dovolj hitro začeti trošiti, to izvajati. Jaz pa se bojim, da se bo to zgodilo prehitro in da s tem ne bo ustvarjena dodana urednost za evropske državljane. In eh, glede na to, da trenutno imamo iz ostalih plačil 22 milijonov evrov v proračunu 143 milijard evrov, S tem seveda moramo paziti na to, da se ne bomo še dodatno zapletali v dolgove. Zato me zanima, kako boste to uspeli nekako uravnotežiti. Um, uh, for... Hvala lepa za vaše vprašanje. Seveda nas vse tukaj združuje želja po skrbi za davkoplačevalski denar. Ko razmišljam o večletnem finančnem okviru, so naši cilji nekoliko manj ambiciozni tokrat. Imamo 3,4 odstotni res pri obveznostih in 3,7 odstotni pri plačilih čeprav se trenutno absorpcija sredstev izboljšuje v državah članicah. Mi pa imamo na voljo manj denarja. Zato bo poraba tega denarja v veliki meri odvisna od sodelovanja z državami članicami. 80 odstotkov tega denarja, eh, torej porabo 80 odstotkov denarja, um, pravzaprav določajo države članice ampak stalno se bomo morali s tem eh, vprašanjem ukvarjati, kako s temi sredstvi pokriti prednostne naloge, ki obstajajo v državah članicah. To ne bo enostavna naloga. Pa še nekaj v zvezi s temi 300 milijardami. Zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker se danes v Evropi soočamo z naslednjim pojavom. V Evropi je veliko denarja v bančnih sistemih, ki nima nobene koristi za, za poslovanja, za podjetja. Zato moramo to mobilizirati, pomagati moramo našim podjetjem, zlasti majhnim in sedem velikim podjetjem, da bodo lahko um, dobili dostop do teh sredstev. Pri teh 300 milijard, eh, milijardah evrov bo šlo seveda za um, določene projekte, ki bodo spodbudile uh, ki bodo spodbudili podjetja v to, da bodo ponudili več našim potrošnikom. Poglejte si recimo digitalni trg, tukaj nas čaka še ogromen potencial, ki ga nismo izkoristili. Na to se boste lahko še povrnili. Gospa kandidatka, gospa komisarka, kolikor vem, ste še vedno komisarka, eh, pozdravljam vas v imenu svoje skupine. Eh, in eh, vem, da uživate zelo veliko gled eh, s pričo tega, kako ste do sedaj opravljali svoje naloge. Vendar pa nas niste povsem zadovoljili z vašim odgovorom glede plačil. Tu je pismo vašega predsednika, ki pravi, da mora biti vaša prva naloga izdelati načrt prednostnih nalog za izvajanje plačil. Na drugi strani ko pravite, ko govorite o, e, o proračunu, o e, spremembi proračuna oziroma rebalansu in tako dalje. E, to bi bilo dovolj, da mogoče zaustavi še nadaljne padanje Sicer pa, naprimer, bodi si v umestnem obdobju. Eh, treba je vedeti, da za to ne bo časa, kajti to je nujno potreba. Ono. In stratež, že strateško je potrebno skušati čim bolj odpraviti ta, eh, to vrzel. In za, v ta namen eh, je potreben strateški načrt za obravnavanje primankljaja. not in my sleep no um, this is how it was translated ne tega nimam v rokavu no tako so mi prevedli Torej, razmišljam pa o naslednjem. Najprej se moramo lotiti najbolj perečih vprašanj. V naslednjih mesecih moramo izvajati uh, fleksibilnost, zato da bomo lahko stabilizirali plačila uh, in da bomo lahko omogočili bolj produktivno uporabo našega proračuna, bolj produktivno izvajanje našega proračuna brez zamud. Zato je naš predsednik obljubil teh 300 milijard. Imamo tri mesece na voljo, potem bomo odšli v svet in bomo povedali, kako nameravamo ustvariti ustrezno okolje za investicije upoštevajoč ovire, ki obstajajo v Evropski uniji. Kdaj bomo pa razpravljali o večjih strateških vprašanjih? Seveda bomo o tem razpravljali. Eno izmed kritičnih strateških vprašanj je vprašanje lastnih virov. To je zelo pomembno. Sedaj bi lahko rekli, da imamo proračun, ki je dokaj fiksno določen, 28 držav članic, dogovorjeno je, kaj moramo narediti, se pravi, nimamo toliko manevrskega prostora, ampak oglejmo si vse skupaj z pozitivne strani. Imamo več denarja za konkurenčnost, imamo več denarja za horizontalne programe in. Uh, temu vprašanju se bom še večkrat vrnila. Vedno več, vedno znova se bom vračala v Evropski parlament in z vami razpravljala o tem vprašanju. Hvala lepa, gospod Jada. Na Irskem ljudje še vedno trpijo zaradi varčevanja, v obaljnih skupnostih je situacija neuzdržljiva, ribiči več ne morejo preživeti, tradicionalne ribiške skupnosti več ne morejo dati na mizo hrane in eh, v letu 2015 bi naj ta sektor eh, še bolj privili. Eh, vi prihajate iz Bolgarije in veste, kako zelo bi lahko evropski skladi tukaj pomagali. Prav tako uh, imamo velike probleme z eh, begom možganov. Na tisoče mladih Ircev odhaja tudi iz teh obaljnih območjih, ki so tako ali tako že v težavah? Kako boste investirali v takšne programe, ki bodo dejansko imeli učinek na vsakodnevno življenje ljudi in kako boste preprečili vedno večje razlike med posameznimi državami članicami? Ali razmislite o. Razmišljate o inštrumentih, kot je inštrument uh, izjeme zaradi krize. Hvala lepa za vaše vprašanje. Dvoje bi želela izpostaviti. V naši povojni zgodovini se prvič v nekaterih skupnostih dogaja, da se revščina veča in da ne pada in to je zelo, zelo zaskrbljujoč trend. V evropskem proračunu smo zato veliko pozornosti posvetili sredstvom, ki se namenja na ustvarjanju delovnih mest, ustvarjanju priložnosti in tudi eh, socialni sklad je namenjen temu, da bi pomagal najbolj ranljivim skupinam. In pa druga točka, ki ste jo omenili, gre za demografijo. Mi smo starajoč, starajoč se kontinent in poleg tega številni mladi, sposobni, talentirani ljudje,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 Pogovarjala sem se z enim izmed kolegov tukaj, ki ima sina v Kaliforniji, sin tam dela in ga skrbi, da v Evropi ne bi dobil službe. Če se Evropa ne bo osredotočila na izboljšanje naše konkurenčnosti, zlasti v novih naprednih industrijah, se bomo zelo težko borili proti socialni izključenosti, proti revščini, zelo težko bomo poskrbeli za rezultate za naše državljane, težko bomo pomagali tistim, ki ostajajo ostan, ki ostajajo zadaj. Če želimo uh, to vse skupaj izenačiti, morajo tisti uspešni narediti še več, zato da bomo lahko pomagali tistim, ki zaostajajo. Seveda, jaz prihajam iz države, ki še vedno precej zaostaja, ampak moja država ne bo vedno taka. Uh, Eh, jaz si želim v proračunu vrstic, ki pomagajo ljudem, seveda vse vrstice v povezavi z kohezijsko politiko in tako naprej, ampak žal zdaj mi je zmanjkalo časa. Merci, Hvala lepa. Monika Vana. Dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa kandidatka. Vi poznate učinke evropskega proračuna na vsakodnevno življenje naših državljanov in povedali ste, kako pomembno je, um, da vse upra, obravnavamo enakopravno. Zeleni se s tem strinjamo. In tukaj bi se navezala na politiko spolov. Imamo študijo komisije na to temo ki ugotavlja, da čeprav eh, se vidik spola upošteva tudi pri pripravljanju proračuna, da še vedno ni zagotovljeno, da so ženske na enak način obravnavane v vseh delih proračuna. Zato vas sprašujem, kako boste zagotovili, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bi analizirali učinke proračuna na ženske in na moške in da bi um, zmanjšali razlike med spoloma, vsaj v proračunu za leto 2016. Hvala za to vprašanje. Seveda ne more nobena družba uspeti, če na enak način uh, ne vključuje uh, v svoje politike moških in žensk. Tukaj gre za vprašanje produktivnosti, gre za vprašanje najboljšega učinka investicij. Sama sem zelo vesela, da sem bila komisarka za človekoljubno pomoč, to mi je bilo veliko čast. In uh, um, dosedaj sem si zelo prispevala za vključevanje vidika spola v vse naše aktivnosti. Uh, to ni bilo enostavno, ampak ljudi smo usposabljali in dosegli velike razlike. Pri mojem naslednjem položaju pa, si, pa že razmišljam o programih, uh, s katerimi bi lahko izboljšali situacijo, naprimer z eh, majhnimi in srednje velikimi podjetji, že potekajo številni programi za enakopravno obravnavo spolov in eh, eh, To bomo morali narediti še pri večjem številu programov. Ampak tukaj bo pa seveda uspeh odvisen od držav članic. Še enkrat povdarjam, da je 80 odstotkov upravljanja proračuna v rokah držav članic. E, se poznamo tisti izrek, da lahko peleš konja k vodi, ampak ga ne moreš prisiliti v to, da bo to vodo pil. Se pravi, tukaj se meni zdi največja naloga naslednja. Ne gre samo za vprašanje, kako bomo mi uh, oblikovali naš proračun, ampak gre tudi za vprašanje, kako ustvariti to skupno razumevanje da ne gre samo za posameznike, ki trdijo, da je vidik spolov zelo pomemben. Dejansko je to nekaj, kar lahko prispeva k večji kakovosti eh, naše produktivnosti in življenja naših ljudi. Grazie per Cosani. Signora Giorgieva, io vorrei porle um, tre domande che secondo noi corrispondono. Hvala lepa. Gospa Georgieva, Imam tri vprašanja, ki se navezujejo na tri izzive, s katerim se boste morali soočiti pri svojem delu. Spet se vlačam k vprašanju plačil. Povedali ste, kakšne ukrepe imate tukaj v mislih za to, da bi zmanjšali zaostanek pri, plač, pri plačilih. Ampak zanima me, kakšne strukturne rešitve imate v mislih za to, da se ta problem ne bo ponovil v prihodnosti. Že leta in leta se dogaja, da imamo vedno več iz ostalih plačil. Morda bi morali ponovno razmisliti o nekaterih novih obvezah, eh, prezemo obveznosti, zato da bi znižali to razliko med plačili in pa obveznostmi. In potem drugo vprašanje, znižanje administrativnih stroškov v Evropski uniji določeni administrativni odhodki so nespremljivi, še zlasti sedaj v času krize. Tukaj govorimo o prekomernih dodatkih za uradnike, zaposlene v agencijah in tako naprej. In pa še vprašanje, kako boste rešili vprašanje tega trojnega sedeža institucij, ki nas stane na milijone evrov vsako leto. Hvala lepa. V zvezi z odnosom med plačili in obveznostmi, naj tukaj najprej um, razjasnim nekaj. Obveznosti so prevzete zato, ker jih moramo prevzeti. To ni odvisno od uh, tega, ali imamo dovolj plačil ali ne. Plačila določimo na podlagi obveznosti in ne obratno. Moramo pa se seveda vprašati, kako vse skupaj najbolje izvajati. Pa še nekaj o plačilih v prihodnosti. sedaj smo se začeli z ukvarjati z dosti bolj intenzivnim pripravljanjem in upravljanjem programov, zato da bomo lahko bolje upravljali tudi z računi, ki prihajajo k nam. To je ključnega pomena, če želimo v prihodnosti poskrbeti za naša plačila v vseh teh trenutnih eh, tesnih omejitvah. Sama to že izvajam v mojem generalnem direktoratu in to je prineslo številne dobre rezultate. Um, kar se tiče administrativnega dela. No, sama prihajam iz uh, Svetovne banke, tam so name uh, zaposleni naredili zelo velik vtis, enako velja za komisijo, mislim, da komisija de, dela zelo dobro. Res pa je, da bi lahko bili naši oddelki bolj fleksibilni. Um, Na boljši način bi lahko prerasporedili naloge in lahko bi na ta način prihranili nekaj denarja. In tre, za vaše tretje vprašanje pa sem pravzaprav vesela, da mi je zmanjkalo časa. Eleterios sinadinus. Eleterios sinadinus ima besedo. Eh, ga, zdi se, da ga ni tukaj ali želi spregovoriti kdo drug v imenu nepovezanih poslancev. Če ne, prehajamo na drugi krok. potem, ko smo slišali predstavnike političnih skupin in sicer gre za vprašanje odbora za proračunski nadbor. Besedo ima Alain Lamasur. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka za eh, komisarko. Eh, proračun unije, kot smo lahko videli, pravzaprav je preneh nehal eh, eh, plačevati. Eh, gre za financiranje prednosti, kajti torej, razpoložljiva sredstva so rezervirana zgolj za plačevanje neobhodnega. In v nasprotju s pogodbo proračune ne financirajo več neodvisna sredstva, temveč se financirajo s prispevki. Eh, z nacionalnimi prispevki. In vendarle gre tukaj za nekaj, kar je ključnega. E, skupina pod vodstvom profesorja Mario Montija dela na predlogih v tem pogledu. Te, e, kak, v čem vidite svojo vlogo kot komisarka, e, ki je zadolžena za to področje? tudi v času eh, oziroma v obdobju umestnega pregleda. Uh, uh, Hvala za vaše vprašanje, vprašanje gospod Lamasur. Zahvaljujem se vam tudi za delo, ki ste ga opravili kot nekdani predsednik odbora za proračun, ker ste se ukvarjali za tem problemom izostanka plačil. Upam, da bomo veliko energije uložili v delo skupine na visoki ravni in da bomo pripravili verodostojne predloge. Ehm, trenutno to, kar vidimo, preprosto ni zdravo v naših prihodkih, se je nivo lastnih sredstev znižal, prispevki iz BDP-a pa so se zvišali v teh težkih gospodarskih časih in s tem pravzaprav nekako ščuvamo. Uh, tiste iz kohezijske politike proti kmetijstvu, ustvarjamo napetosti med svetom in parlamentom. To ni koristno za Evropsko unijo. Ne gre samo za mehanično vprašanje tega, odkot prihaja denar, ampak gre za vprašanje, kakšen učinek ima ta proračun na naše delovanje. Zato bi bilo dobro, če bi podali predloge, ki bodo politično izvedljivi in ki bodo vodili do, bodo vodili do potrebnih sprememb. Poznamo predlog komisije v zvezi s tem, ampak eh, mislim, da bi si skupina na visoki ravni morala uh, ogledati tudi možnosti zunaj komisije. Uh, no, uh, podpredsednik uh, komisije bo prav tako član te visoke skupine, enako velja za podpredsednica, ki je za podpredsednika, ki je pristojen za konkurenčnost in rast. Se pravi, komisija bo sodelovala v tem procesu. Um, bomo pa videli, kakšen bo rezultat vsega skupaj. Izabel Toma. Hvala lepa, Izabel Toma prednost za socialdemokrate je ta načrt za 300 milijard eh, evrov za rast in za poslovanje. Eh, septembra meseca je bilo to sprejeto in eh, možnost, da je to tudi del, del načrta stabilnosti 20 milijard, ki bi jih lahko namenili naprimer investicijskemu skladu Evropske Evropske investicijske banke, kako zagotoviti eh, tudi nadzor nad porabo teh eh, sredstev. In eh, želim pozdraviti tudi delo ki je bilo opravljeno. Gre za spodbujanje eh, osebnih, eh, osebnih investitorjev, vendar pa je tu težava. Kako zagotoviti, da Evropska unija in njeni davčni plač, eh, davkoplačevalci niso edini, ki morajo potem plačevati, kadar prihaja do vrzeli in Ne vem, če imam čas, pravzaprav nimam časa, moram zaključiti. Eh, eh, revizija večletnega eh, finančnega okvira, vključno s strukturnimi sredstvi, vse tisto kako se izogniti temu, da, ne, da se ne bi Evropa spremenila v investicijsko banko. Zelo dobra vprašanja, hvala. prvič ne smemo preveč razpavljati o teh 300 milijardah, kajti kot sem že povedala, ta nova struktura bo delovala samo, če bomo spoštovali naše posamične mandate. Podpredsednik bo prišel k vam in z njim boste se lahko pogovorili o tem čez tri mesece, o teh podrobnostih v zvezi s temi 300 milijardami. Drugič inovativni instrumenti in nadzor nad letemi. Tukaj se popolnoma strinjam z vami. Zelo nerazumno bi trošili davkoprečevalski denar, če bi vse pozitivne učinke puščali v, zaseb, v rokah zasebnikov. To ni naš namen. Tukaj si želimo ogledati kritične ovire za investicije in te odstraniti, zato da bodo investicije lahko stekle. In seveda moramo tukaj. Um, poskrbeti tudi za nadzor, ki bo primeren takšnim investicijam. Jaz sem 13 let delala za Svetovno banko in lahko vam povem, da so mehanizmi nadzora lahko um, enako močni kot pri nepovratnih sredstvih za takšne type investicij ali pa celo močnejši. In mm, jaz imam nekaj izkušenj iz Svetovne banke z upravljanjem z mm, javnim denarjem, z določeno stopnjo fleksibilnosti, ki jo želimo predlagati. Sistem nadzora za inovativne finančne inštrumente. E, to je zelo, zelo pomembno. Če me boste potrdili za komisarko, bom se zelo posvetila temu vprašanju, saj imam veliko izkušenj na tem področju. In zelo sem zavezana temu, da ne bomo tukaj odpirali pandorine skrinice in eh, da ne bomo po nepotrebnem trošili davkoplačevalskega denarja. Poskrbeti moramo za boljše vzvode pri našem denarju. Nujno moramo tukaj poskrbeti za več kreativnosti, za več inovacij. Eh, poskrbeti moramo za večji potencial rasti v naših državah. Merci, madame. Hvala lepa. Kronometer je sovražnik. Eh, gospod Kölmel. Sie haben in Ihren schriftlichen Antworten hvala lepa. V vaših pisnih odgovorih, eh, no, vaši odgovori so po mojem mnenju odlični. Eh, skratka, tam ste zapisali tudi to, da imajo institucije Evropske unije problem verodostojnosti, da nimajo visokega ugleda v očeh držav Eh, članic in državljanov. Kako bi lahko to popravili? Mislim, da potrebujemo več preglednosti. Državljani morajo razumeti, čemu so namenjene institucije Evropske unije in zakaj za njih trošimo toliko denarja. Zato eno konkretno vprašanje. Leta 93 smo imeli 93 eh, agencije, eh, oprostite, leta 93 smo imeli tri agencije, sedaj pa jih imamo skoraj 40. Ali je res to potrebno? Nekatere imajo sedež v Bruslu, ali morajo biti vse agencije tako velike? Ali se strinjate s tem, da bi morali evalvirati, eh, nekako oceniti potrebo po vseh teh agencijah? Uh, uh, Najlepša hvala. Hvala lepa. Uh, ko gre za pregledno, se popolnoma z vami strinjam. Mm, s preglednostjo lahko na najboljši način se zaščitimo pred zlorabami naših sredstev. celo v najbolj koruptivnih okoljih lahko za preglednostjo poskrbimo za spremembe. V preteklosti sem delala v državah, kot so Indonezija in podobne. In uh, ugotovila sem, da če pogledamo, če se posvetimo preglednosti, potem S tem dosežemo določene rezultate, kajti če ljudje vedo, zakaj je denar porabljen, potem sami prevzamejo nadzor uh, nad tem. Eh, se pravi, pogosto imamo občutek, da informacij ni na voljo, ampak te informacije nekje so, samo dokopati se je treba uh, pri, do njih. V tem smislu nam je lahko preglednost v veliko pomoč pri porabi naših sredstev. Potem vprašanje agencij. Vsako agencijo smo ustvarili z nekim namenom. Eh, nekatere so namenjene zaščiti našega zdravja, druge agencije. prispevajo k ustvarjanju boljšega okolja za raziskave in inovacije in tako naprej. Eh, res je, da se moram več naučiti o agencijah, bolje moram se skupaj preučiti, preden se odločim, da bi morali vse skupaj na novo pregledati in oceniti. Ampak želim povedati, da splošno gledano, pa če resnično želite zagotoviti absolutno preglednost in učinkovitost, tukaj prav gotovo nihče ni neomedeževan, če se lahko tako izrazim. Gospa Kaja Kalas, ne, na mesto nje bo eh, spregovorila eh, gospa Ali. gospa kandidatka za komisarko. V svojem prejšnjem mandatu eh, ste zelo dobro opravljali svoje delo, zelo kompetentno. Vaš naslednji mandat pa bo zelo različen od tega prejšnjega mandata. Zato bi vas vprašala, zakaj menite, da ste vi tista oseba, ki je najbolje izbrana za področje proračuna. Zakaj prav vi? No, zdi se mi, da je pravzaprav eh, gospod Juncker najboljša oseba za odgovor na to vprašanje. No, naj rečem, da gre dejansko za velikansko odgovornost. In moram reči, da je bila moja prva reakcija, ko sem se zavedla eh, te ponudbe, je, da eh, sem se dejansko naježila. Ampak, eh, če govorim bolj resno, zamislila sem se. Eh, in uh, menim, da me je gospod Juncker izbral iz dveh dobrih razlogov. Prvič zato, ker sem v svojem poklicnem uh, življenju imela zelo velike odgovornosti, naprimer, ko sem bila v Svetovni banki, ko sem bila uh, pravzaprav sodelovala s celotno skupino na pomembnem položaju uh, blizu predsednika Eh, oziroma direktorja banke. Odgovorna sem bila za denar in tudi za ljudi, za dobrimi rezultati. Moram reči, da sem ponosna na te svoje rezultate. Drugi razlog za ta izbor pa se mi zdi, da dejansko mislim, da sem dokazala, da sem neodvisnega duha, da mi nihče ne more ukazovati, in da delujemo v interesu ljudi. In mislim, da je to prav gotovo pomemben pogoj za upravljanje tega dela. Pa tudi znam trdo delati. To je prav gotovo tudi nekaj, kar pomaga. Gospa Mirjada. V, eh, seveda na tem področju govorimo o milijardah in milijardah evrov, eh, to pa je zelo daleč od tistih, ki živijo v najhujši revščini. Tudi na Irskem je, eh, so ljudje, ki živijo v taki revščini. Tudi scheme, jamstvene scheme niso dovolj za zagotavljanje vzdržnostnih struktur in infrastrukture v zadevni. Združenih državah. In eh, tu so tudi finančni inštrumenti, vendar dejstvo je, da potrebujemo konkretne in trajnostne rešitve in ne pa uporabe špekulativnih instrumentov. Potrebujemo eh, napredno Evropo in zaradi svoje preteklosti ali menite, da nam ti eh, instrumenti lahko pomagajo v tej smeri. Glede na sedanje izglede in tudi bodoče izglede, mislim, da bomo največ naredili za ljudi, če ustvarimo doma v Evropi priložnosti za njih. Zato pa to pa pomeni, da je potrebno zlasti angažirati potencijalne vere in mlade podjetnike. Trenutno lahko rečemo, da eh, naložb še ni dovolj v to področje eh, v Evropi, ni dovolj rasti na tej podlagi. In zato smo odgovorni, nekaj moramo narediti v tem pogledu. Spomnimo tudi se, eh, inovativni finančni instrumenti ne predstavljajo, predstavljajo samo majhen delček eh, sredstev, eh, približno 9 milijard evrov. In eh, že v odgovoru na prejšnjo vprašanje sem rekla, da se mi zdi še zlasti eh, pomembno, da previdno ocenjujemo izkušnje. Preden gremo naprej, preden poduzamemo naslednje korake. Potrebno moramo biti tudi smeli, ko je to potrebno. In eh, temu so namenjeni pilotni eh, projekti, da vidimo, kako se stvari obnesejo in če se obnesejo, da potem naredimo več. Včasih smo tako zagreti, da hočemo doseči napredek, da preskočimo take ocene in eh, ne bi si želela, da se to dogaja. Hkrati pa je potrebno več narediti za tiste, ki so najbolj prizadeti in eh, scheme, eh, šestmilijardna schema naprimer. In eh, potrebno kot komisarka bi dejansko to vzela kot za, za zasnovo in potem gradila na tem. Indrek Taran. Gospa Georgijeva, najprej čestitam eh, Bolgarom, ki so za razliko od drugih eh, držav eh, nominirale neodvisno osebo, ki resnično pozna realno življenje, vključno z okoljskimi problemi. Zato eh, eh, smo jaz in moji kolegi že vnaprej podprli vašo eh, nominacijo. Prepričani smo, da se je potrebno tako takoj začeti ukvarjati eh, s podnebnimi spremembami in eh, eh, teh 20 odstotkov, ki se jih namenja temu področju, je še zdaleč ni dovolj. Kako boste izboljšali v naslednji komisiji razmere, da bo, da bo več sredstev na voljo za soočanje z okoljskimi izzivi? Potem tudi v smislu, smislu bolj trajnostne eh, politike in eh, upoštevanju okolja v proračunu. Eh, Kaj ti močna politika ni samo v izražanju intenciji, temveč tudi v konkretni speljavi v praksi. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste upozorili na najrazličnejše cilje, ki jih lahko dosežemo. In eno od teh je, eh, stremeti moramo dejansko k boju proti podnebnim spremembam. Pre, v to sem, tako poklic, sem prepričana tako poklicno, kot tudi na osnovi svojih prejšnjih izkušenj. Podnebne spremembe se dogajajo, to je realnost proti njim se je potrebno boriti in to je verjetno tudi eden največjih eh, izzivov. Eh, komisija se je zavezala eh, za 20 odstotkov in želela bi si, da dosežemo teh 20 odstotkov in jih tudi v ta namen dobimo. To je zelo pomembno. Res je da to prihaja bolj počasi. Zače, eh, torej začelo se izvajanje projektov, ki pridejo na vrsto šele leta 2016 eh, sicer. Eh, tu je to gibanje k ozelenjenju, potem k zniževanju emisij in podobno. Prebrala sem z ogromno gradiva na to temo in tu našla resnično izredne informacije. E, Naprimer, e, ogromno število kmetovalcev, ki jim koristi skupna kmetijska politika, 120 tisoč. To so nepo, neverjetni podatki. Kar zadeva pristop, seveda je potrebno po, eh, natančno spremljati, kaj se dogaja, na, torej prvič eh, eh na vzven, potem pa tudi na znotraj, kako to poteka, na kakšen način skratka poteka ta boj proti grožnji podnebnih sprememb. Jonathan Arnott. Rekli ste, da ste bili veseli, ko je kolega, eh, spraš, eh, eh ko vam je kolega zastavil eh, vprašanja. Eh, kot v Italiji, naprimer s tem, ko se parlament vsak mesec li iz Bruslja v Strasburg in nazaj, kar stane na stotine milijonov vsako leto in eh, tudi prispeva k eh, primankljaju. Eh, Pravite, da boste skušali doseči resnično dobro izkoriščenost proračunskih sredstev in eh, ali boste podpirali eh, naprimer tudi sprejem oziroma izvajanje eh, kriterijev za ocenjevanje, če nekaj prinaša, če se nekaj obnese oziroma je uspešno in ne. In, kajti eh, lahko rečemo, da je evropska vojska birokratov večja kot je britanska vojska. Moram reči, da sem zaskrbljena glede tega, kako, ve, kako eh, velike so eh, sile oziroma kako velika je britanska vojska. Glede prvega vprašanja. In to povem z vsem dožnim spoštovanjem. Veste, da to zadeva spremembo pogodbe. In eh, nekateri kolegi iz humanitarne skupnosti pravijo o meni, da, delam, da sem ženska, ki dela eh, čudeže. Temu ni tako. Seveda pa, eh, ko to bo zadevalo tiste, ki se bodo ukvarjali s pogodbo. Sicer pa kako ocenjujemo učinkovitost uresničevanja eh, ciljev oziroma izvajanja dejavnosti. Tu gre za oblikovanje proračuna, eh, to bo eh, potekalo naprej in sicer zato, zato da se doseže proračunska uspešnost. In to pomeni ne toliko, da opredelimo, koliko porabimo v kak namen, temveč kakšen je rezultat porabe. Problem, s katerim se pri tem soočamo, pa je, da nas to priseljuje v to, da pravzaprav eh, raje merimo tisto, kar je lahko izmerljivo, eh, kot pa tisto najbolj eh, pomembno. In to lahko ima negativne posledice. Potrebna je previdnost. Ni pa nobenega izgovora, naprimer, za to, in eh, za to, kar ste tudi pravzaprav povedali skozi vaše vprašanje in za to, kar eh, pravzaprav močno zanima tudi druge. In moram reči, da se bom sama zelo trudila v smeri tega cilja. Eh, gospod Esteban Gonzales Pons. Hvala lepa. Gospa kandidatka za komisarko. Evropski državljani se sprašujejo, Gospa kandidatka, se vse bolj sprašujejo, ali je pravzaprav ta evropski projekt še vedno relevanten. Smo sredi gospodarske krize. Potem eh, tu so tudi učinki eh, situacije z Rusijo in podobno. Tako da se mi zdi, da nam primankuje ambicioznosti in leto za letom. Eh, pravzaprav mnogi menijo, da je ta proračun veliko previsok in vendarle predstavlja samo en odstotek eh, celotnega bogatstva v Evropi. Eh, ali predvidevate mogoče vsaj majhno povečanje Eh, kar, eh, ali ne menite, da bi to lahko imelo pomembne uh, učinke na uh, nacionalni ravni? Hvala lepa. Obžalovanja vredno je, da je ob koncu pogajanj za, za MFF in da pravzaprav da je bila odločitev eh, ne za več, ampak za manj. Gre pa za izkazovanje pravzaprav rezultata te naravnanosti. Zelo veliko naših ljudi izgublja zaupanje v Evropo in to ne brez razloga. Seveda lahko razpravljamo, kakšni so za to razlogi, kdo je za to kriv, vendar bi to menila samo odgovornost komisije v tem pogledu. Menim, da moramo. Eh, pravzaprav bolj komunicirati z ljudmi in jim pripovedovati o tem. Obiskala sem eh, enega od poslancev eh, pred eh, nekaj dnevi in ga vprašala v mestu, kjer prebivam. Uh, imamo metro in sicer uh, zaradi Evrope, zaradi Evropske unije. Vendar pa mislim, da mogoče se to vrstne zgodbe ne pripoveduje dovolj pogosto. In eh, tudi na svojem sedanjem položaju eh, pogosto kadar ustrajam pri preglednosti vsega, kar delamo v Evropi in pogosto okrog eh, mene ljudje govorijo, ne, ne gre za to, gre za to, da se dela tisto, kar je potrebno delati. Vendar ne, eh, rekla bi, da temu ni tako, kaj ti dejstvo je, da morajo vedeti in moramo skratka delovati tako, da nas bodo podpirali. Hvala, gospod eh, predsednik, eh, gospa eh, kandidatka za komisarko. Pogosto seveda je se namenja največ eh, pozornosti na to, kako, eh, kakšna je poraba sredstev, vendar pa mislim, da bi se morali zelo osredotočiti tudi na uspešnost, na rezultate, na ekonomske učinke z vidika rasti in eh, zaposlovanja, tako z vidika tradicionalnih evropskih sredstev, kot tudi te ovojnice 300 milijard evrov, ki jo predlaga predsednik komisije, kako boste nadzorovali porabo teh sredstev in večjo učinkovitost z vidika uresničevanja evropskih ciljev in zagotavljanja delovnih mest. Potem pa za ostala plačila, glede tega, dejstvo je, vemo, da je tu problem, eh, vendar pa eh, lahko. Tu je, pravzaprav gre tu za politično odločitev sveta. Uh, In eh, kako boste eh, prepričali svet, da zauzame drugačno stališče do neporavnanih plačil, kar bi lahko omogočilo reševanje problema? Hvala lepa. Res je. To so razmerje med boljšo porabo in rezultati in eh, nadzornimi mehanizmi za spremljanje eh, rezultatov. To je tisto, kar je zelo pomembno in eh, nadzor je jasno potreben in je nujen. Sicer tega ni mogoče narediti. Najboljši način nadzora pa je, da zgradimo naprimer pametne sisteme, ki nam bodo to omogočili in sicer s kompetentnimi ljudmi, ki jo kaj delajo. Potrebno se je bolj osredotočiti tudi na uh, Eh, na okolje, da bo tudi eh, okolje pri tem sodelovalo oziroma to zlasti podpiralo. Kajti vsakokrat, ko se kaj zgodi s proračunom, to pomeni pravzaprav eh, veliko rak nazaj z vidika zaupanja naših državljanov. Ničelna toleranca do goljufij, to ni samo parola, gre za nekaj, kar je neobhodno potrebno. In če bi je več kot eh, eh, nič, pravzaprav bi temu že nasprotovala. Kako se tega lotiti? Najboljši pristop je, da vsak izmed nas pravzaprav eh, izvaja to kulturo in tako ravna. Ne pa, da rečete, ti in ti ljudje so zadolženi za nadzor, ti in ti za oblikovanje. Potrebno je delati skupaj in mislim, da je to možno. Glede sveta. verjamem v to, da človek izvaja to, kar govori, kar obljublja. In eh, pred svet je potrebno postaviti nekoga, ki zna biti avtentičen. Hvala lepa. Morda to lahko povem potem pri naslednjem vprašanju. Verjetno. Bernd Kolmel. Ja, frau Kommissarin. Gospa komisarka, veliko smo govorili o izdatkih, jaz pa bi vas vprašal še v zvezi s prihodki. Trenutno imamo sistem, ki je prvotno temeljil na precejšnjih lastnih prihodkih Evropske unije in prispevkih držav članic. S tem, ko smo odpravili carine, so seveda lastni prihodki, lastna sredstva bistveno manjša in zato so pač prispevki držav morali porasti. Zdaj imamo bruto plačnice in neto plačnice. E, bruto plačnice nekaj plačajo, dobijo nekaj nazaj, e, neto plačnice ne dobijo vsega nazaj. Skratka, ali ima smisel, da neka država, ki plačuje velike prispevke, dobi delaš nazaj ali ne bi bilo bolje, če bi sistem že prvotno zasnovali tako, da bi bil prispevek nižji in bi s tem tudi prihranili upravno breme. Uh, Hvala lepa. To bi bilo seveda čudovito karkoli lahko poenostavi naš proračun, bi bilo zelo dobrodošlo. E, saj je postal zelo zapleten z vidika e, upravljanja tako na strani prihodkov kot odhodkov. E, na strani prihodkov, če gremo nazaj na lasna sredstva, način, kako zbiramo e, te e, prihodke v ta namen. Vendar, Glede na obstoječo situacijo, menim, da bo potrebno še kaj podozeti v smislu večje opredelitve vrednosti evropskega proračuna za naše državljane, vključno z tistimi v neto plačnicah. In eh, sicer tudi oni želijo vedeti, pravzaprav, kakšne so za njih koristi oziroma prednosti evropskega proračuna. Koliko, naprimer, podjetja neto plačnice dobijo nazaj, ko vplačujejo v, eh, kohezi, v projekte kohezijske politike. Potrebno je poiskati kati eh, načine, kako zgraditi dodatne Eh, mostove na nek način med temi področji. Eh, verjetno bi bilo seveda najbolje, da se to naredi tako, da se enostavno problem ostrani, vendar eh, štiri dni, recimo, če bi bilo do štiri dni, če bi zadostovali štirje dnevi, da se oblikuje tak eh, proračun, bi to prav gotovo lahko omogočilo, da se oblaži te pritiske. Sama bom eh, skušala delovati v obstoječem okolju in pa seveda razmišljati tudi še o lastnih sredstvih in kako na ta način priti do drugačnega okolja. Mikael Törer. Kommissarin. Spoštovana gospa komisarka, v našem proračunu 81 odstotkov sredstev je v deljenem upravljanju, torej jih upravljajo države članice. V zvezi s tem je vedno veliko govora o kakovosti tega upravljanja in, in o pravno zavezujoči naravi. Ali ste pripravljeni sprijeti ukrepe kot eh, v zvezi z. Eh, nacionalnimi izjavami o upravljanju, da bi bile države prisiljene bolje eh, voditi svoj delež proračuna. Konec koncev eh, smo tu govorili že tudi o tem, da je potreben prehod na proračun, ki bo bolj usmerjen v rezultate in kako se boste tega lotili kot pomisarka in ali si predstavljate, da bi eh, Eh, lahko uh, uvedli tudi nek sistem, s katerim bi reformirali eh, izjave o zanesljivosti. Hvala lepa, sem dejansko naklonjena tem nacionalnim izjavam in uh, Eh, škoda je, da se je tako malo število držav za to odlo, odločilo eh, in sicer ne tiste države, kjer so se pojavili ravno največji problemi s projekti, ki so financirani iz evropskih sredstev. Kako se tega lotiti? Komisija je dejansko podala predlog s tem v zvezi. Eh, treba je sedaj prepričati države članice, da je to dobra ideja. Tu so tudi nekatere pravne težave za nekatere od naših držav članic, zlasti zvezdne države, eh, ki imajo eh, en sistem, druge spet eh, drugega. In to drži. Je pa to produktiv način, kako se bolj angažirati, kako bolj pritegniti k temu tudi nacionalne parlamente, k nadzoru nad evropskimi sredstvi. To je prav gotovo dober pristop. sicer pa nisem čisto prepričana, da smo že prišli do najboljše možne metode skupnega dela z državami članicami. Še vedno smo na točki, kjer komisija in države članice pogosto pravzaprav ne delujejo enotno v smeri eh, in sicer k, v smeri določenega cilja. E, gre tudi za mentaliteto. Če ste osredotočeni na rezultate, potem to deluje bolje. Sem za to, hkrati pa mislim, da je na mestu previdnost. Torej, najprej narediti tisto, kar vam gre najbolje od rok in na ta način napredujete. Jadnih jadov. Kromagatriš. Gospa Andrijada, hvala lepa. Vemo, kako ste delovali kot komisarka za humanitarno pomoč in obladovanje kriz. In zdi se, da se od, odmikamo od zagotavljanja miru eh, k nekim sekuliziran, sekuliziranim poskusom izgradnje držav. To se dogaja v Iraku in eh, drugot. Večina držav članic se sooča z demografskimi izzivi in podpira Frontex, ki se ukvarja z ljudmi, ki umirajo na obalah Lampeduze. Eh, sredstva za Frontex in za azilni sistem so zelo omejena in sama nikakor ne želim, da bi moji otroci živeli v takem svetu. Kako boste torej poskrbeli za to, da se bo Evropska unija posvetila izgradnji miru? Ja, to je vsekakor vprašanje, na katerega bo zelo težko odgovoriti v dveh minutah, ampak bom poskusila, gre za nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Najprej, kar zadeva Frontex in razvojno pomoč. Uh, Pripričana sem in eh, temu bom sledila tudi v sodelovanju s kolegi, če bom potrjena, da ni prav, da pristopamo k izzivu priseljevanja s tem, da se osredotočimo samo na to, da pač ljudje prihajajo v Evropo. Potrebujemo trojni pristop. Najprej delovati moramo v državah, kjer ti, odkudar ti ljudje prihajajo, zakaj so tako obupani, da so pripravljeni tvegati življenja ob eh, grozljivih eh, čovnih, da pridajo v Evropo. Zato, ker so tam razmere katastrofalne in eh, delovanje na terenu je ključno, da rešimo probleme tam. Uh, potem eh, tihotapljanje ljudi, tu potrebujemo močno mednarodno sodelovanje in šele potem pride tretji vidik, torej kako se lotevamo problema, ko ljudje pridejo v Evropo, kako jih obravnavamo. In upam, da bomo našli nek način, kako za te ljudi narediti več. Prepričana sem, da preprečevanje sporov mora pravzaprav postati nekakšna obsesija, politično gledano in tudi kar zdeva razvojna sredstva. Kajti res je, trenutno sem še komisarka za človekoljubno pomoč in živim v zelo nevarnem svetu, kjer smo vsi postali bistveno bolj ranljivi zaradi ekstremizma in zaradi podnebnih sprememb. In v tem ranljivem svetu se ne dogaja tragedije samo Eh, ne, nedožnim ljudem, ki eh, jih je vedno več. Eh, trenutno je pravzaprav v prvič v zgodovini trpljenja po svetu več kot v času druge svetovne vojne. In to trpljenje povzroča neposredne grožne nam. Hvala. Jonathan Arnold je naslednji. Gospa komisarka, Povedali ste zgodbo o svojem mestu v Bolgariji, kjer ste dobili podzemno železnico zaradi Evropske unije in pravite, da bi ravno zaradi takih primerov javnost morala več vedeti o Evropski uniji. Ampak razlog, zakaj ljudje zaupajo, izgubljajo zaupanje v Evropo, je ravno eh, to, da vedo, da se njihov denar pošilja v Bruselj. In ta zamisel, da Bruselj centralizira oblast, da jemlje iz prestolnic, da jemlje tudi sredstva državljanom, eh, je seveda eh, grozeča. In ali Ja, kakšen način, kako nadzorovati potem tudi ta denar, ki prihaja iz Evrope nazaj v eh, lokalne prestolnice in se tam porablja? Ja, no, v Bulgariji ima ta podzemna železnica postajo, ki se imenuje Evropa, ne Evropska komisija. In ljudje vedo, da so na državljani Evrope nam omogočili, da to podzemno železnico imamo. Kar pa zadeva vprašanje tega, kje mora biti središče oblasti. Sama sem res pripričana, da, mora, da oblast vodi na tisto raven, kjer jo je mogoče učinkovito izvajati, na najnižjo možno raven. Na nekaterih področjih pravzaprav niti nacionalna vlada nima kaj iskati. Lokalni gasilci so tisti, ki rešujejo ljudi, če nekje zagori. Ampak nekatera področja so bolj kolektivne narave. Ko govorimo o raziskavah, naprimer, če povežemo raziskovalce, univerze, smo bolj konkurenčni v svetu velikanov, kajti tekmujemo proti državam, kot so ZDA, Kitajska, Indija. In že samo Združeno kraljestvo samo po sebi bi bilo manj konkurenčno v tem kontekstu, skupaj pa smo lahko močnejši. Zdaj imamo podpredsednika komisije za boljšo zakonodajo. In eh, morda eh, bo prišel kdaj tudi do vas in rekel, no, nečesa smo se lotili, ampak očitno ne deluje. Ampak nasplošno gre tu za program, s katerim želimo odpraviti tisto, kar je zastarelo, kar ni več potrebno in pa tudi vse tisto, kjer načelo subsidijarnosti eh, narekuje, da je bolje to ohraniti na lokalni ravni. Kot komisarka sem pristojna tudi za civilno zaščito in govora je bilo o izgradnji evropskih zmogljivosti na področju civilne zaščite. Ne sem rekla sama na to, kajti bistvo je, da imamo mrežo lokalnih zmogljivosti, eh, ki jo lahko bolj učinkovito uporabljamo. Najlepša hvala, Siegfried Morrison. Najlepša hvala. Hvala, gospa komisarka, za vse, kar ste povedali o plačilih. Strategija, ki ste jo predstavili, se mi zdi zelo razumna. Moje vprašanje pa se navezuje na naslednje. V vašem pismo s pooblastili, gospod Juncker napoveduje, da boste oblikovali takoj v začetku svojega mandata načrt za rešitev problemov z plačili in eh, zanima me, ali že veste, katere prednostne naloge boste izbrali, kaj bo prednostno obravnavano pri plačilih. In pa še drugo vprašanje eh, v zvezi z eh, večetnim finančnim okvirom. Leta 2016 naj bi pregledali eh, tudi nacionalne zmogljivosti črpanja, kar pogosto vodi v oska grla. Eh, zlasti, ker to tudi onemogoča, da bi eh, ustrezno spodbojali rast in zaposlovanje v teh državah. Kako se boste tega lotili? Najlepša hvala. Kar zdiva prvo vprašanje, sem že povedala da tista, tisti generalni direktorati, ki porabljajo sredstva, eh, pripravljajo ukrepe za boljšo porabo in načrtovanje plačil. In eh, eh, kot sem omenila, na mojem dosedanjem področju smo kot prvi opazili ta problem, kajti kriza je izbruhnila, nismo bili sposobni plačati in posledično so ljudje pomrli in zato smo res morali eh, biti sposobni zbrati nov denar in tudi uporabljati tistega, ki smo ga imeli. Eh, kaj torej bomo storili zdaj? Prednostna naloga so dejavnosti, ki rešujejo življenja in pri vsaki dejavnosti pogledamo, kaj je mogoče odložiti, kaj ne bo trpelo na račun eh, preložitve. Poleg tega smo partnerje razvrstili v dve kategoriji. Tiste ki eh, jim eh, počasnejše plačevanje ne bi škotovalo in tisti, ki bi jih to ogrozilo. In naprimer, eh, ko gre za agencije OZN, smo znižali predplačila z 40 na 20 odstotkov. Za nje to ni predstavljalo težave, ker imajo dovolj sredstev pri eh, majhnih nevladnih organizacijah, pa smo ohranili plačila, zato da smo preprečili, da bi si morali izposojiti denar ali se zadolževati. In pa tretje, kar smo storili, je, da smo preučili izvajanje programov tudi v kontekstu z našimi partnerji, kajti sodelujemo z ZDA, z državami članicami in videli, poskušali smo preučiti, kako lahko sodelujemo tudi na tem področju. Naprimer, v Južnem Sudanu, takrat, ko smo imeli težave s plačili, je večji del bremena prevzel, so večji del bremena prevzele ZDA, potem, ko se je to sprostilo, pa smo mi to nadomestili. Hvala. Vladimir Manka. Gospa Georgijeva. Brezposelnost med mladimi se je povečala z 16 na 24 odstotkov od 2007 do 2013. Je pa nad 50 odstotki v Španiji in Grčiji. Gospod Juncker pravi, da obstaja grožna, da bo velik del cel, celotne generacije ostal nekje na meji mar marginaliziran. In kakšno je vaše mnenje o jamstvu za mlade, kot veste, bo sredstev za njih eh, zmanjkalo leta 2015 in kako gledate na predlog, da bi povečali financiranje za pobudo za zaposlovanje mladih? iz proračuna po letu 2016. Socialisti in demokrati ter nekatere mednarodne organizacije so zahtevali 21 milijard evrov za celotno obdobje od 2014 eh, do 2020. Kako vi gledate na to številko? Hvala. Pobuda za zaposlovanje mladih že kaže opremljive rezultate. Preučila sem, kaj se dogaja z nekaterimi pospešenimi programi v nekaterih državah članicah. Ne vem, kaj se dogaja v Grčiji, ampak vem, da naprimer v Franciji in Španiji skupaj govorimo že o 750 tisoč mladih, ki bodo imeli boljše možnosti po zaslugi te pobude. Uh, Seveda bomo spremljali izvajanje, eh, gledali bomo, kako se bo se skupaj obneslo, ampak če se bo dobro obneslo, eh, lahko seveda to razširimo oziroma podaljšamo. In umestni pregled in ta postopek je ravno zato tako pomemben, kajti najverjetneje bomo imeli nekaj manevrskega prostora pri prevzemu obveznosti, da bomo lahko podprli Eh, kako pobudo in na ta način bomo lahko storili več tudi za mlade v Evropi. Ponavljam se sicer, ampak res, ko gledamo mlade, ki spakirajo kočke in odidejo in prispevajo k produktivnosti in konkurenčnosti drugih držav, je to res žalostna zgodba, tako da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da ustavimo ta trend in da jim pripričamo, da bi to zgodili. Kar pa zadeva 21 milijard. Eh, na to se bom morala še vrniti, kaj ti zaenkrat težko komentiram, ker ne vem, kolikšno manevrski prostor je na voljo in kakšni bi bili oportunitetni stroški, če bi to tako storili. Eh, je pa res, da komisija kot ekipa, ne posamezni komisari, eh, smo zavezani, da bomo v večji meri se osredotočili na prednostne naloge, torej se bomo tudi tega vprašanja lotili kot ekipa. Najlepša hvala, Jan Olbrecht. Gospa komisarka, najprej naj povem, da sem zelo vesel, da vas po petih letih ponovno vidim tu, ker mislim, da ste bili med komisarji, ki ste bili zelo dobro sprijeti v parlamentu, imamo dobre izkušnje z vami in uh, upam, da boste tudi v prihodnjih petih letih tako učinkoviti kot v preteklih petih. Eh, tako da imate tudi že dolgoročne izkušnje s sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Imam pa uh, zelo politično vprašanje. V svojih odgovorih ste govorili o pregledu večletnega finančnega okvira in V parlamentu se bomo morali pogovoriti o tem, kaj pomeni pregled in kaj pomenijo morebitne spremembe ob koncu leta 2016 najkasneje. To bo razprava, ki bo že med nami zelo težavna, ker se bodo naša mnenja razhajala. Ampak eh, sprašujem vas danes, preden se temu sploh približamo, kdaj menite, da bi morali začeti s to razpravo, kdaj bo pravi trenutek. Na no, kar zadeva komisijo, če bo vse potekalo, kot je predvideno, bomo začeli 1. novembra in niti dan kasneje. Vem, da je 1. novembr sobota, ampak vseeno, kajti vsekakor nimamo časa, da bi ga lahko zapravljali. Čim prej bomo, začeli, bomo morali začeti razmišljati o tem, kako pristopiti k temu pregledu. Kot veste, niso vsi navdušeni nad tem pregledom, nekateri so zaskrbljeni in pravijo, da tudi politično ne bo izvedljivo iz, dokončati tak, eh, takega pregleda. Uh, bo izvedljivo, če si bomo zastavili zelo jasne cilje in med tistimi državami, ki so bolj zadržane glede takega početja, prevladuje stališče, da bo šlo zgolj za opravičevanje dodatnih izdatkov in da pri tem ne bomo zelo previdni. Eh, edino, s čimer lahko te države pomirim, so dokazi o dosežkih. In to sem povdarila na začetku. Komisija kot celota mora pokazati, da smo vredni zaupanja, da predstavljamo predloge, ki odražajo res interese državljanov, da so naši predlogi premišljeni in niso zgolj stvar nekih eh, tihih dogovorov eh, iz zaudarja. Vemo, da bo to težko, ampak če razmišljamo o konkurenčnosti Evrope, moramo zagotoviti sredstva, s katerimi bomo financirali izboljšave. Če bomo prepričljivi pri uporabi 300 milijard evrov, bomo imeli tudi bistveno boljše izhodišče kasneje. Hvala. Georgi Pirinski. Uvažajme gospožo Georgijeva. Najlepša hvala, gospa Georgijeva. Najprej naj vam čestitam, da ste bili imenovani za kandidatko za resor proračuna in človeških virov in upam, da bo za vas to zaslišanje uspešno. Vredno se zavedate, da je glavni izziv, s katerim se sooča Evropska unija, vedno večja neenakost in vedno večje razlike kaj boste storili za to, da bo kohezijska politika dejansko odgovorila na ta izziv? Kako bomo ljudje pripričali, eh, kako boste pripričali države, da je to v interesu vseh? Boste prispevali k nadgradni eh, spretnosti in znanju tistih državah, ki manjkajo in ali boste pripričali tudi računsko sodišče, da bodo na stvari gledali širše, ne zgolj iz računovodskega vidika. Najlepša hvala, gospod Pirinski. Odgovorila bom na vaše vprašanje v eh, bolgarščini, ker mi bo veliko veselje, tako da se vam zahvaljujem, da ste mi dali to priložnost mislim, da bodo na ta način tudi tolmači dobili priložnost, da tolmačijo iz bolgarščine. Sama imam zelo pozitivna pričakovanja, kar zadeva kohezijsko politiko. V tem odboru, ko govorimo o, o tem, da je potrebno dati priložnost tistim, ki zaostajajo, veste, da se veliko ukvarjamo s tem vprašanjem. Velik del kohezijskih sredstev prejme 25 odstotkov regij v Evropi, ki so najrevnejše. In ko govorimo o zmanjševanju razkoraka in razlik, ki so se v času krize žal povečale, imamo v mislih ne samo kohezijsko politiko, ampak tudi politiko konkurenčnosti, v mislih imamo Erasmus. Vse to so instrumenti, ki lahko prinešajo nove priložnosti za mlade, za mlade poslovneže, za mlade kmete. Mladi morajo biti gonilo evropskega gospodarstva in res bi si zelo želela, da bi v novi Evropski komisiji več pozornosti namenjali eh, združljivosti obeh ciljev, torej večje konkurenčnosti in manjših razlik in odprave neenakosti. Mislim, da je to zelo produktiven uh, korak naprej. Gospa Mary Honeybaum. Najlepša hvala. Gospa komisarka kot ste že nakazali, morajo naše politike prinesti koristi vsem državljanom, doseči morajo tudi tiste, ki so običajno izključeni in niso vključeni v gospodarstvo. Kaj torej lahko naredimo na vseh ravneh, od komisije do lokalnih organov, zato da bomo zagotovili, da bodo res najbolj usposobljeni ljudje upravljali z evropskimi sredstvi. Eh, da bodo to ljudje, ki bodo v čim večji meri vključili ženske in druge in ki bodo zagotovili dodano vrednost za vsak evro, ki ga bomo uporabili za svoje programe. Zadnja revizija pravil za zaposlene in kadrovskih pravil je eh, zasledovala več ciljev, tudi večjo učinkovitost kako bo se nadzorovali izvajanje te spremenjene zakonodaje, tako da bodo cilji vključevanja del pravzaprav eh, temeljnih pričakovanj, sploh zdaj, ko se soočamo z eh, omejitvami zaposlovanja in z omejenimi sredstvi. Kako boste torej zagotovili, da bomo imeli ustrezno število zaposlenih, eh, ustrezno kakovost zaposlenih in kako boste tu zagotovili dolgoročne pozitivne rezultate. Najlepša hvala. Nova kadrovska pravila res izpostavljajo načine, kako doseči večjo raznolikost med našimi zaposlenimi. Soočili se bomo s precej resnim problemom. Potrebno bo eh, zaposliti eh, nove ljudi, kajti eh, iz starih držav članic je prišlo veliko ljudi, ki se zdaj približujejo v pokojitvi. Ampak to je zdaj tudi velika priložnost, kar zadeva zaposlene. Uh, Eh, lahko zaposlujemo način, da bomo bolj vključujoči in bolj eh, zagotovili večjo raznolikost. In to je seveda eh, predpogoj za to, da naredimo isto, kar se dogaja v državah članicah. Delo, ki ga upravljamo v državah članicah, mora odražati enak pristop. Razmisliti moramo o tem, kakšen je lahko prispevek naših eh, programov in projektov. E, deloma lahko projekte specifično namenimo izključenim skupinam in eh, tudi take projekte imamo. Še bolj učinkovito pa je, če te skupine vključimo v splošne projekte. Prej sem govorila o enakosti med spoloma v programih Evropske unije. Omenjala sem, da imamo strategijo in načrt na tem področju. Ampak eh, tu ne gre samo za ženske. Kdorkoli, ki, če se kdorkoli počuti izključen, je to slabo za tistega, ki se počuti izključen, eh, pa tudi izguba za nas, ker smo na ta način izgubili določen talent. Tako da je potrebno, da uveljavimo najboljše prakse in uh, lahko organiziramo tudi seminarje, naprimer. Sedaj smo pri kraju eh, tega kroga vprašanj. Eh, sedaj gremo k naslednjemu krogu. Gospa ima besedo. Vama. Najlepša hvala. Prvi govornik v imenu Evropske ljudske stranke je Petri Savama. Izvolite. Najlepša hvala. Vloga nas v odboru za proračunski nadzor je, da zagotovimo, da so davkoplačevalska sredstva zaščitena. Državljanom eh, moramo zagotoviti, da se je naš denar v vseh državah ustrezno porabljal. Vemo, da stopna napak raste, vemo pa tudi, da eh, so pogosto organi v državah članicah že od samega začetka imeli eh, ustrezne informacije, pa so vseeno zahtevali poplačila. Naprimer, v 56 odstotkih eh, torej transakcij, kar zadeva regionalne sredstva, je prišlo do napak. In eh, mislim, da moramo eh, izpostaviti krivce in to ne sme biti nič sramotnega. In sprašujem vas naslednje, gospa komisarka, ali ste pripravljeni eh, resno ugotoviti, kje so težave in se tudi lotiti teh težav, zato da bomo končno odpravili to bolezen. Najlepša hvala. Večkrat sem danes že povdarila, da menim, da je naša odgovornost davkoplačevalcem ključna. Ne samo, da smo jim odgovorni, ampak da to svojo odgovornost tudi prepričljivo predstavimo. Stopnje napak, eh, kot so napovedali za letošnje leto, lahko pričakujemo, da se bo trend končno spremenil, da bo ta končno padla, ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo. Skratka, stopna napake je bila, je že leta nad 2 odstotka kar zadeva programe, kjer financiranje upravlja komisija, lahko rečem, da sem ponosna, da je stopna napak večinoma pod 2 odstotka, tudi na mojem področju, na kar sem ponosna. Tako da se moramo osredotočiti na deljeno upravljanje in osredotočiti se moramo na tiste države, kjer je pred nami več dela. To niso nujno države, kjer je stopnja napake visoka, kjer je stopnja napake visoka, ni nujno, da država slabše dela, lahko da so zgolj uh, bolj iskreni in bolj iskreno poročajo o stopnji napak. Tako da po tej plati se strinjam z vami, da razkritje tega, kdo je kje in kaj počne, je ključno. Tega se že lotevamo in eh, to res ne sme biti nič sramotnega. Uh, podobno kot vi, pa menim, da če bomo ljudi izpostavljali, se bodo prej ali slej začele dogajati skrivalnice. Utegne se zgoditi, da bodo oblasti poročale še v manjši meri, zlasti na nižji ravni. Tako da eh, moj pristop je tak, da morajo biti ti podatki eh, dostopni, prepoznavni, eh, Eh, da vse tisto, kar je v rdečem, postane res vidno in potem potrebujemo boljše pogoje in več razumevanja za probleme, do katerih prihaja na, držav, na ravni držav članic. Najlepša hvala, Klej Mudi, za socialiste in demokrate. Cenimo vaše odgovore glede krize plačil in vašo odločnost, da ustrajate pri predlogih komisije, ampak v zadnjih letih je prišlo do zastanka med komisijo in parlamentom na eni strani in svetom na drugi. Od proračuna 2011 eh, porazumi doseženi v spravnem postopku niso več uravnoteženi, ki bi v enaki meri upoštevali eh, pristojnosti obeh proračunskih organov. Pogosto gre za nekakšen pristop v zemlji ali pusti. In letos je bila pač komisija tista, ki je zahtevala več sredstev za odpravo napak pri, oziroma težav pri plačilih, eh, kar je tudi poglobilo nezaupanje med svetom in komisijo. Eh, vedno je stališče sveta nekakšen kompromis med stališči predsednikov vlad in držav in zato potrebujemo strukturne spremembe, da bi se izognili te vsakoletni bitki. Kaj boste predlagali, da bi dosegli eh, bolj racionalen in učinkovit proračunski postopek od tega zapletenega, ki ga poznamo doslej? Ja, to je vprašanje, na katerega upam, da se bom lahko vrnila potem ko bom tudi sama imela izkušnje iz teh eh, pogajanj, takrat eh, upam, da eh, bomo lahko splošili razplavo tudi o bolj racionalnem proračunskem postopku, kajti v tej fazi, če sem čisto iskrena, se osredotočam predvsem na reševanje najbolj perečih problemov, trenutna pogajanja moramo eh, zaključiti do novembra in vstopili bomo ta pogajanja z različnimi predlogi in z različnimi številkami, kar je seveda zelo pomembno, ampak eh, najpomembnejša je tista številka, ki bo predmet dogovora na koncu. Ampak eh, res je, tokrat gre za zelo neposreden, resen problem. Moramo pa eh, dolgoročno razmišljati tudi o večji racionalizaciji proračunskega postopka. Glede na to, da sama prihajam iz generalnega direktorata, ki porabi razmeroma malo proračunskih sredstev, lahko povem, da je take, moja izkušnja taka, da gre res za zelo zapleten postopek in da ne vem, če bi se stvari lotevali na enak način, če bi res sledili načelom najboljše porabe proračuna. Zakaj smo, kjer smo, na tu je v zadju ogromno zgodovine, ampak kako iziti iz tega? Vsi se moramo strinjati, parlament, komisija in svet se morajo strinjati. S komisijo bo verjetno še najmanj težav, kajti eh, mi smo zelo motivirani, da bi našli eh, neko pot k boljšemu sistemu. In če si bomo zastavili skupen cilj in rekli, dobro, počakajte, bodimo zdravo razumski, uporabimo malo zdrave kmečke logike. Zmanjkalo mi je časa, ampak nikoli se ne vdam. Naj zaključim s tem. Uh, Anders, vi ste sem za EKR. Hvala lepa, gospa kandidatka skupina EKR e zelo povdarja, da je denar, ki ga trošimo tukaj, davkoplačevalski denar in zato morate zagotoviti, da boste budno bdeli nad trošenjem sredstev iz eh, proračuna. Računsko sodišče je leto za letem ugotovilo, da prihaja do neskrbnega trošenjega denarja, do napak, um, in do neskrbnega poslovanja. Za nas je nujno potrebno zagotoviti, da bodo sredstva šla v koristne infrastrukturne projekte, ne pa v nesmiselno trošenje, ki ga ugotavlja računsko sodišče. Kako boste poskrbeli za reze? Boste rezali kaj vse poprek po proračunu ali boste poskrbeli za reze na tistih področjih, kjer denar ni dobro porabljen. Mislim, da nisem prav dobro razumela vašega vprašanja. Če me sprašujete, kako bom poskrbela za reze v evropskem proračunu, lahko rečem naslednje. Račun je bil, eh, proračun je bil določen v zelo dolgotrajnih in podrobnih pogajanjih. Mi moramo poskrbeti za to, da bo izvajan. In koga izvajamo, moramo vedno paziti na prednostne naloge, ki so eh, bile identificirane. Če se tam ne pokažejo pravi, Eh, pravi rezultati. In potem moramo prerasporediti denar. Seveda to ni enostavna naloga. Proračunski postopek je zelo kompleksen, prevzem obveznosti je odvisen od številnih dejavnikov in uh, fleksibilnost proračuna je s tem nekoliko otežena, čeprav je zapisana kot pravilo v finančni uredbi. Kar se tiče računskega sodišča, bom pa naredila naslednje. Upoštevala bom priporočila računskega sodišča. Pozdravljam, da računsko sodišče vedno bolj pripravlja tudi analize rezultatov. Um, torej preučuje v rezultati usmerjeno izvajanje proračunov. Eh, je pa res, da bomo morali biti bolj pozorni pri stopni napak. Ehm, k sreči je sodišče ugotovilo, da je izmed 4,8 odstotka stopnje napak samo nič cela 2 odstotka plot eh, goljufi in prevar. Ampak vseeno moramo razumeti, da je treba znižati stopnjo napak, čeprav ta ni vedno na pravi način tolmačena. Hvala lepa. Kaja Karas iz Alde. Um, uh, Hvala lepa. Gospa kandidatka, v vaših pisnih odgovorih povdarjate, da želite dodano urednost proračuna bolje sporočati našim državljanom in da želite bolje izkoristiti digitalne tehnologije, zato da bi prispevali k preglednosti porabe denarja. Zato vas sprašujem, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli v prvem letu vašega mandata, da bi dosegli ta cilj? In pa drugo vprašanje, kakšne ukrepe boste sprejeli zato, da bi izboljšali dostop do informacij o prejemnikih eh, evropskih? sredstev iz evropskega proračuna. Hvala lepa. V prvem letu mojega mandata bom dobila direktna poročila iz generalnih direktoratov, ki mi odgovarjajo. Razmislili bomo o tem, kako lahko izboljšamo preglednost registrov, ki so na voljo javnosti. Več bi lahko naredili za to, da bi podatkovna, da bi obstoječe podatkovne baze med seboj povezali in veliko bi lahko naredili zato, da bi poenostavili, poenostavili informacije, ki so na voljo. Tehnologija nam pri tem lahko pomaga, ampak tehnologija ne more rešiti vsebinskih problemov. tem se ukvarjajo tehnično visoko usposobljeni ljudje in zato pač dajajo informacije na razpolago v enako tehničnem jeziku. Zato mi potrebujemo tolmačenje tega tehničnega jezika v nek razumljiv jezik. In eh, seveda se tukaj moramo ogledati tudi stroške, ki jih bo ki bi jih to povzročilo. Eh, si pa vsekakor nameravam prizadevati za to, da bodo informacije, ki jih dobi na razpolago javnost, vedno bolj pregledne, učinkovite, bolj učinkovito moramo uporabiti informacije, ki jih imamo na voljo, zato da nas bo lahko javnost tudi poklicala k odgovornosti. Uh, jaz sem skušala tudi neke informacije poiskati na internetu, pa mi to ni uspelo in seveda to ni spremljivo. Se pravi, prvo leto se bom osredotočala predvsem na to, kaj bomo počeli v mojem generalnem direktoratu, potem pa se bom osredotočila tudi na druge. Ronja Kari. Ingen hånden til at flytte arbejdspladser fra et EU-land torej eh, zaposlovanje, eh, kaj ti eh, tako kot sedaj to poteka, ni v redu, kadar prihaja do relokacij in cene za to ne smejo plačati davkoplačevalci. Potem pa zlorabe. Namreč v praksi so začeli sprejemati pisne izjave glede tega imam vprašanje, kakšne konkretne pobude predvidevate in nameravate sprejeti, da se ne uporablja evropskih skladov za eh, relokacijo iz ene v drugo eh, državo? Ali boste vzpostavili tudi seznam eh, zadevnih držav? ki dobivajo taka sredstva. Ne poznam problema, ki ste ga opisali vse skupaj bom morala preučiti, zato da vam bom lahko podala bolj točen odgovor. Ampak ehm, nasplošno gledano, vsakič, ko nekdo dobi sredstva iz Evropske unije in kadar pride do zlorab, eh, je treba to popraviti. Če povem preprosto, denar dobite zato, da ga porabite za določen namen in če je denar porabljen za nekaj drugega, ga morate vrniti. In uh, ti popravki so namenjeni temu, da se to ne ponovi. Ampak uh, od teh specifičnih vprašanjih, ki ste jih zastavili v zvezi s tem, pa tukaj pa žal ne poznam odgovor, zato uh, bom to vprašanje preučila in vam kasneje poslala odgovor. Bart Štas. Hvala lepa. Gospa komisarka, naj najprej izrazim svoje občudovanje um, vašega dela v zadnjih petih letih. Pripričani smo v to, da boste enako dobro delo opravili tudi pri vaši mm, naslednji nalogi. Rekli ste, da se zauzemate za pregleden in učinkovit proračun. Tudi mi si zauzemamo za to. Um, če si ogledamo na primer agencijo OLAF, Uh, ni vedno pregledno, kako Olaf pri, pride do svojih rezultatov. Prav tako smo ugotovili, da 29 odstotkov Olafa deluje. Na manier gecontroleerd wordt. Hoe zal u dit soort problemen? Oni pravzaprav nadzorujejo sami sebe in prihaja tudi do konfliktov med nadzornim odborom in pa uh, samim Olafom. Kako boste rešili probleme v tej agenciji? Mislim, da je Olaf zelo koristna agencija, ne samo za zaščito finančnih interesov Evropske unije, ampak tudi zato, ker. Uh, lahko odigrajo pomembno vlogo v naših državah članicah. Kakor veste, je moj mandat jasno določen. Na politični strani imam določene naloge, na strani preiskav pa nimam neke odgovornosti ali vpliva. Mislim, da je bistvenega pomena to, da Olaf ostane neodvisen in jaz prav gotovo ne bom naredila ničesar, kar bi ustvarjalo vtis, da. Tukaj skušam prekoračiti moje pristojnosti. Sama sem odgovorna samo za politično stran. Na tem področju lahko tesno sodelujem z Olafom, preučujem, ali imamo prave prednostne naloge, kaj lahko naredi Olaf eh, politično gledano eh, zato da bo njegovo delo še bolj uporabno, lahko preučim strategije v državah članicah, to je vse, kar lahko naredim. In pa drugič, kot podpredsednica za osebje, če bom kot komisarka potrjena, tukaj me že skrbi rezultat preiskave v OLAF-u. Enako je bila za nekatere druge generalne direktorate. Prav gotovo bom spremljala, kaj se dogaja v zvezi s to študijo, sprejeti bodo določeni ukrepi. In jaz bom skušala vsekakor poskrbeti za to, da bo osebje Olafa dovolj usposobljeno, da bo opravljalo svoje naloge. V komisiji pa moramo za to vsekakor ustvariti potrebno okolje, da bodo lahko delali. Marko Vali. Hvala Marko Vali za EFDD. In preparacijone a questa audizione ho letto le risposte. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot pripravo na predstavitev sem prebral vaše odgovore na vprašalnik in eh, z veseljem sem prebral, da boste ukrepali proti goljufijam in korupciji. Seveda je to sestavni del naloge um, komisarke za proračun. No, v Italiji. Italiji se pogosto dogaja, da so javne finance pod nadzorom mafije, enako velja za javne razpise in to je pravzaprav nespremljiv notranji problem uh, naše države. Naši davkoplačevalci morajo plačevati najvišje davke. Prosim, da slišite ta moj poziv in da pozorno preučite primere, kjer prihaja do prevar ali goljufij v zvezi z davkoplačevalskim denarjem. Hvala lepa. Tesno preučujemo porabo sredstev in eh, vedno boljši smo pri tem, da odkrivamo probleme še preden ti postanejo zelo resni. Olaf je lani v svojih preiskavah um, ugotovil prevare v znesku 170 milijonov evrov in uh, ta denar je bil vrnjen v evropski proračun no, ni pa šlo posod za goljufije in prevar, prevare, ampak tudi za uh, določene zlorabe ali pa nepravilno porabo sredstev. Torej, te osebe niso nujno imele škodljivega namena. Jaz nameravam sodelovati z državami in se pogovoriti z njimi o tem, kako lahko same poskrbijo za izboljšave. Kar se tiče Italije, ste verjetno sli, videli na tisoče uh, filmov o mafiji in o stvarih, ki jih mafija počne v eh, Italiji, ampak tudi vaši preiskovalni sodniki so se borili proti mafiji, naredili so veliko za boj proti mafiji in mi jih moramo v Evropski uniji pri tem podpreti. No, eh, za spremembo bom tukaj, ne bom tukaj porabila celotnega časa za odgovor. Eh, govorili ste o rezultatih, eh, doseženih eh, rezultatih glede na uh, porabljen evro v naših institucijah. Vendar, ali ste razmišljali o tem tudi, da evropski državljani izgubljajo zaupanje, vero v Evropo, pravzaprav v ta evropski sistem? In pri tej izgubi zaupanja je odgovornost komisije eh, zelo. Eh, izpostavljena oziroma pomembna. In eh, povedali ste za ta primer, kjer je bilo moč pri vas financirati podzemno železnico s evropskimi sredstvi. Eh, je pa prihajalo tudi, naprimer, do situacij, kjer je prišlo do izkrivljanja konkurence, zaradi česar so ljudje izgubili, izgubili delo ali pa morala, podjetja morala iti v stečaj zaradi zaradi eh, neustrezne porabe sredstev. Eh, to je prizadelo ljudi in v instituciji, ki jo zastopate, ne opažam, eh, ne opažam, da bi glede tega, torej razmišljali o tej razsežnosti. Govornica prekinja govornika ravno kar zastavljam vprašanje, gospa predsednica. Eh, škandal s Katalonija, ko je španski direktor, eh, direktor uporabil eh, evropska sredstva in torej pri tem zlorabil to možnost. Kaj nameravate storiti? No, Jasno je, da si moramo vedno prizadevati za izboljšave na področju naših politik, naše porabe davkoplačevalskega denarja. O tem ni dvoma. Zavedam se, da nekateri v Evropi menijo, da nekatere politike v Evropski uniji ustvarjajo probleme, naprimer tudi um, svoboščina prostega gibanja. Ampak mi si moramo ogledati tudi prednosti, ki jih te politike prinašajo. In te prednosti so zelo, zelo velike. No, ampak um, onkraj vprašanja prostega gibanja delavcev. Moramo evropejci se ozreti po svetu in razumeti, da moramo med seboj sodelovati, če želimo biti konkurenčni. Samo na ta način bomo imeli dovolj veliko gospodarstvo in eh, delujoč trg. Mi smo še vedno največje gospodarstvo na svetu. Več kot 20 odstotkov svetovnega BDP-ja je evropskega, ampak naš delež se manjša in naši eh, državljani ne bodo imeli več eh, takšne kvalitete življenja, če ne bomo tega upadanja zaustavili. In tega ne bomo rešili z ukrepanjem samo majhnih podjetij. Jaz menim, da lahko Evropa samo skupaj poskrbi za kakovost življenja svojih državljanov. Ne poznam pa podrobnosti tega specifičnega primera, ki ste ga omenili, tako da bom se skupaj morala še preučiti. Sedaj pa v imenu političnih skupin Tamas Deutsch za ELS. Hvala lepa. Zadnja razrešnica je od komisije zahtevala zaveze, da reši probleme na področju letnih poročil o aktivnosti, zlasti na področju strukturnih in kmetijskih skladov. Prebral sem vaše pisne odgovore na vprašalnik, ampak še vedno bi vas vprašal, kako bi lahko še bolj omejili nepravilnosti in pa potrebe po popravkih. Mislim, da bi morali imeti nično toleranco do goljufije in prevar, zlasti ko gre za komisijo. Zato vas sprašujem, gospa komisarka, kaj boste naredili za to, da se bi osredotočili na resnični problem, kako boste omejili tveganja napak za to, da uh, bomo lahko omejili možnost nepravilnosti in napak. ali bi bili pripravljeni zamrzniti plačila v primeru ponavljajočih se nepravilnosti in pa prevara. Hvala lepa. Še enkrat povdarjam, nična toleranca do goljufi. Če bi obstala manjša številka kot nič, bi rekla še, ta, še manjša kot nična toleranca do goljufi prevar. Nihče ne želi tolerirati prevar, prav gotovo se tukaj z mano vsi strinjate. Naj povem nekaj o sistemu nadzora, ki temeli na tveganjih. O tem sistemu vedno bolj eh, razmišljamo, ogledujemo si, kje prihaja vedno znova do tveganj, do napak in kako bi lahko te odpravili. Eh, prav tako sodelujemo z računskim sodiščem in z našnjimi notranjimi revizori, ki preučujejo trošenje sredstev v posameznih generalnih direktoratih. Istočasno pa vemo, da moramo poenostaviti tudi naša pravila. In tukaj ni problematična komisija, ampak države članice, ki so nekako preveč poenostavile pravila za porabo evropskih sredstev in to spet vodi do večje stopnje napak. E, to je problem, ki se ga moramo lotiti. In pa še vprašanje zamrznitve plačil. E, tukaj bi kategorično odgovorila za da. Lahko bi prišlo do zamrznitve plačil, če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 v vaših uvodnih besedah in v vaših odgovorih ste izpostavili predvsem en pereč problem in sicer gre za vprašanje iz ostalih plačil. To velja tako za proračun za leto 2014, kakor tudi za leto 2015. Zato vas sprašujem, kako lahko Eh, boste v zvezi s tem podali kakšen predlog? In še drugo vprašanje. Države članice vedno, zno, eh, vedno bolj podcenjujejo sposobnost eh, evropskega proračuna za upravljanje z njihovimi prispevki. Države članice tudi vedno znova režejo evropski proračun. Zanima me tudi, kako boste sodelovali z eh, vašimi kolegi komisarji, zlasti z eh, podpredsednikom Dombrovskim in pa eh, komisarjem Moskovičem. Hvala lepa. Naj vaš najprej vprašam, ko ste rekli lokalne vlade, ste mislili nacionalne vlade ali lokalne vlade? Nacionalne vlade, prav. Naj začnem z očitnim. Nacionalne izjave o zanesljivosti smo dobili tudi od nacionalnih parlamentov. Kar se tiče programov, ki jih pripravljamo in izvajamo, pa moram reči, da tukaj upoštevamo zahteve parlamenta. če govorimo o medinstitucionalnih odnosih, ne govorimo samo o odnosih med eh, parlamentom, svetom in komisijo, ampak tudi o odnosih z nacionalnimi institucijami. Eh, no, ta komisija bo v nacionalnih državah še bolj prisotna, bolj neposredno bomo sodelovali z nacionalnimi institucijami. Tukaj v Bruslu se lahko prepiramo, lahko sprejemamo dogovore, ampak na koncu je najvažneje to, kar se zgodi v državah članicah. E, moram reči, da sem bila tudi večkrat v mačarskem parlamentu in e, da se mi zdi ta neposredni stik z nacionalnimi parlamenti neprecenljiv pa tudi, če govorimo o regionalnih programih. E, torej, če bom jaz podala določen predlog, bom seveda pri tem ustrajala. Komisija je podala svoj predlog na podlagi zelo natančne ocene in mislim, da imamo resen problem in pa resno mm, možnosti tveganja, ki jih moramo odpraviti. Hvala lepa, Jan Gerbrandi za ALDE, naslednji. Um, Hvala lepa. Gospa komisarka, moram reči, da se veselim sodelovanja z vami v naslednjih letih na področju proračuna in nadzora proračuna. Zlasti, ker ste rekli, da boste se osredotočili na rezultate na mesto na input. Eh, in to je nujno potrebno. Videli smo kritična poročila računskega sodišča za priporočile glede učinkovitosti, ampak države članice in pogosto tudi komisija so ta priporočila preprosto ignorirali. Naprimer, pet milijardni program o procesiranju hrane. To je bil zelo kritično poročilo, ki ga ni nihče upošteval. Eh, se pravi, sprašujem vas, ali lahko tukaj poveste, kako boste pritisnili na komisijo in kako boste pritisnili na države članice, zato da bodo poskrbele za učinkovitost, kajti to pomankanje učinkovitosti je pravzaprav največji problem. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo ponudbo za sodelovanje. Tudi jaz se veselim sodelovanja z vami. Uh, Seveda moramo poskrbeti za veliko kulturno spremembo. Oglejte si zgodovino komisije. Komisija se je v glavnem dosedaj ukvarjala z harmonizacijo zakonodaje. Zato smo za te namene najeli odlične odvetnike. Ampak sedaj pa potrebujemo predvsem ljudi z gospodarskim in finančnim znanjem. Veliko takšnih ljudi smo že uh, zaposlili. Ampak če si ogledate odvetnike, oni naprimer bolj. Uh, razmišljajo o postopkih, kultura ocenjevanja rezultatov pa ima več opraviti z rezultati, ne pa toliko s postopki. Zato moramo spremeniti tudi strukturo našega osebja, zato da bomo lahko dobili takšno strokovno mnenje, takšen talent, ki nam bo pri tem pomagal. Ampak ne razumite me narobe, seveda eh, zelo spoštujem odvetnike, zelo cenim pravno državo. Vendar pa moramo najti načine, kako nekako poskrbeti za to kulturno spremembo, večjo usmerjenost v rezultate. In to nam bo najboljše uspelo na ta način, če bomo kot kolegi komisarjev pri tem dosledni. Kako bomo to naredili? Sodelovali bomo z drugimi komisarji, tako da bomo lahko izmerili napredek mm, v rednih časovnih presledkih. Hvala lepa. Še eno vprašanje z moje strani eh, eh, v imenu LS-a. Eh, še enkrat v zvezi z preve, prevarami. Eh, ko gre za OLAF, smo v zadnjih letih gotovili veliko nepravilnosti, zlorabo položaja eh, zaposlenih v OLAF, v napakah eh, pri preiskavah in tako naprej. In zato ima sedajni nadzorni odbor tako, je v tako težki situaciji. Dosedajni komisar se zato ni posebno interesiral, tudi vaše izjave so dosedaj bile precej medle. Zato vas sprašujem, ali boste postopali tako kot prejšnji komisar ali pa boste tukaj resnično ukrepali. Kako boste ukrepali v naslednjih šestih mesecih? Uh, uh the, during my preparation. Ko sem se pripravljala na zaslišanje, sem uh, pridobila informacija ne le iz vprašanj, temveč tudi sestankov in se seznanila s tem, da je nekaj uh, napetosti v nadzornem uh, odboru. To ni samo po sebi slabo, kadar ljudje na ta način razpravljajo o zadevah, iz tega uh, se lahko, lahko pridejo tudi pozitivni rezultati prav tako me zavezujejo omejitve moje lastne vloge, kajti nadzorni odbor v OLAF-u, eh, oni so na področju preiskav, kjer ni moje mesto. Če pa pogledam na tisto, kar je, kar spada v moje področje, naprimer kadrovske zadeve in eh, skratka je nekaj pozitivnega tudi v tem, do česar je prišlo. In pri oblikovanju proračuna, pri kadrovanju in tako dalje, gre za vprašanja, ki dejansko bolj spadajo v moje pristojnosti. Če pride do sprememb, potem eh, bodo morale to biti spremembe predpisov. Eh, Trenutno je težko povedati, kaj bo. Na vsak način pa skušam ocenjevati zlasti tisto, kar spada v moj delokrog. Vendar moram biti zelo previdna, kajti če ne bom eh, ščitila neodvisnosti Olafa, potem eh, mi bo slabo kazalo. Če se držim področja svojega eh, delovanja bom naredila vse, da Olaf ohrani eh, položaj, zmogljivosti in vse ostalo, eh, kar je za nas tako pomembno. Sí, eh, bienvenida, señora Georgieva. Bienvenido, SND. Gospa Sender. No, seveda, če smo ugotavljali, kaj dela svet z, eh, naprimer, z proračunom, ki vse manj sloni na plačilih in vse bolj na lastnih sredstvih eh, skupnosti in tako dalje in na nacionalnih sebičnostih, če lahko rečemo. Zato bi želeli razpolagati z dovolj sredstvi v naslednjih eh, petih letih, da lahko pomagamo 500 milijonom prebivalcev, predvsem, da izidejo iz krize. To je najhujša kriza, eh, s katero smo se do sedaj soočili. Vse več je torej tudi finančnih zaves. Vtis pa imamo, da gre pravzaprav za. Uh, skupnostni proračun in da se vse to obravnava eh, zgolj na finančni način, neke vrste financijazacija tega proračuna. Cenimo vašo angažiranost eh, v okviru skupine lahko vam zagotovimo podporo parlamenta za to, da, eh, bo, eh, da bomo zagotoviti ustrezna sredstva, potem je tu eh, tudi taksa na finančne transakcije in tako dalje. Potrebno je upoštevati tudi naprimer različne druge nadzore, kot so carinske in tako dalje. Hvala lepa obžalovanja vredno je, to še enkrat ponavljam, zelo sem bila žalostna, ko sem ugotovila, kakšni so bili sklepi eh, glede MFF-a. In eh, tu gre pravzaprav za nekaj, kar eh, se ne odvija prociklično, temveč ravno obratno. Tu so neposredne težave, ki jih je potrebno preznat, eh, prepoznati in eh, odločitev je pač bila, kakršna je bila. Sedaj pa je potrebno poskrbeti za to, da to implementiramo po najboljših močeh. Ne bi si želela, nikakor si ne bi želela, da se Evropska unija spremeni, v banko, pretvori v banko. Mora pa izkoriščati finančna sredstva na eh, bolj pluralen način. Vsi priznavamo in sprejemamo, eh, da ni dovolj denarja glede na vse zahteve. Če bi in če lahko storimo več z obstoječimi sredstvi, potem moramo tako ravnati. E, če pogledamo tudi na cilje posameznih projektov, če smo bolj kreativni, morda lahko naredimo več. E, s e, naprimer nepovratnimi sredstvi in podobno. In na ta način pravzaprav upoštevamo še več prednostih nalog. Če je temu tako, če to lahko naredimo, potem. Eh, zagotovo tako tudi moramo narediti. E, sicer pa mislim, da je potrebno skušati reformirati to področje virov denarja, vendar naj povdarim še enkrat, gre za politično odločitev. In kot vemo, veliko krat e, to ni eh, zelo lahko. Kontrolausschuss und der Rechtsausschuss macht weiter. Danke. Najlepša hvala. Pozabila sem gospod Šmit, se upravičujem, pravi predsedojoča, ona je še zadnja na seznamu, preden gremo na člane odbora za pravne zadeve. Najlepša hvala. Komisija je 2011 sprijela kadrovski svežen, eh, ki je predvideval prihranek 1 milijarde do 2020 in potem 1 eh, milijarde vsako leto. Skupni izdatki eh, za upravne stroške predstavljajo 5,8 odstotkov celotnega proračuna, od tega 40 odstotkov odpade na komisijo. Da bi dosegli vse te prihranke, naj bi do leta 2020 za 5 odstotkov zmanjšali število zaposlenih. Kako boste uresničili ta cilj, katere konkretne ukrepe boste eh, sprejeli, kakšna je časovnica in po čem bomo lahko merili uspeh vaših ukrepov ter ali boste redno poročali o tem. Hvala. Is, uh, is... Hvala. To od tega je v veliki meri odvisna naša verodostojnost, namreč da resnično izpolnjujemo svoje zaveze in za nas v komisiji je znižanje pet odstotkov, če to je nekaj, na čemer delamo. E, gre pa tudi za prerasporeditev postavk, tako da podpremo tista področja, ki uživajo, e, ki so prednostna glede na druga, ki niso, ki to niso in iz razumljivih razlogov je prišlo do 30 odstotnega povečanja eh, pri tem osebju, ne glede na siceršnjo zmanjšanje. Skratka, pogledati prednostne naloge in od tega so, je potem eh, odvisna porazdelitev naših sredstev. Če to naredimo pavšalno, lahko spodkopljamo kakovost našega dela in to ni naš pristop. Drugič potrebno je tudi videti vnaprej, kaj je potrebno storiti in zato potrebujemo znanje. Če se samo odzivamo na današnje pritiske in podobno, lahko pravzaprav na ta način spodkopljamo svojo zmožnost uresničevati rezultate eh, v naslednjem obdobju tu ne bi gledala samo na sama zmanjšanja, eh, temveč tudi na eh, vere, na sredstva, eh, potem eh, tudi, kje stvari potekajo učinkovito in kje ne, in potem na tej osnovi izvajati tisto, za čemur smo se zavezali in eh, sicer eh, delati še bolje z obstoječimi kadri. Hvala, zdaj pa je res na vrsti odbor za pravne zadeve. Hvala lepa. Gospa Georgijeva, eh, to zadnje vprašanje je bilo eh, dobro izhodišče za vprašanja, vprašanja eh, odbora za pravne zadeve in prvi, prvo vprašanje bo zastavil gospod Emil Radev iz ELS-a spoštovana kandidatka, eh, počaščen sem, da sem danes tukaj tako, Bolga, eh, tako v svojstvu Bolgara kot eh, poslanca in eh, hvala za vašo predstavitev. Po kadrovskih predpisah je potrebno rekrutirati ljudi na čim širši geografski osnovi. Ne glede na to pa statistika kaže, da so nekatere nacionalnosti zelo močno prezastopane eh, in eh, eh, tudi zavidika prebivalstva v zadevnih državah, druge pa so spet nezadostno zastopane. Ali nameravate zmanjše, zmanjšati to eh, geografsko nesorazmerje in s kašnimi ukrepi? Kašne ukrepe predvidevate? Hvala lepa. Rekla bi, da pravzaprav glede na to, da so človeške, človeški veri sedaj naj bi predstavljali moje novo področje, to predstavlja dejansko velik izziv. In eh, mislim, da smo lahko na eh, svoje osebje ponosni. Prav imate. Doseči je potrebno pravo ravnovesje glede tega, zato da lahko odrazi, da pa se odrazi ustrezna teža posameznih eh, delov Evropske unije, na tem bo potrebno še delati. Ne pozabite tudi, da se zdi, da nekatere narode manj eh, privlačujejo evropske institucije in se tudi manj priglašujejo. In če Mohamed ne gre k gori, naj gre gora k Mohamedu, kot veste. Zato je potrebno organizirati razpise za eh, nezadostno zastopane nacionalnosti. To seveda še ne bo rešilo glavnega problema. In Zanimivo naprimer je, da so zlasti srednji kadri tu problem, ko govorimo o tem ravnovesju. Na najnižjih ravneh in najvišji tam se zdi, da so stvari uravnotežene, dovolj dobro uravnotežene. Dobro je, da so med prišleki novi, nadarjeni ljudje, vendar običajno. Eh, se, Običajno jih najdemo eh, v nižjih razredih. Potem so tu stare države članice, nove države članice in včasih ob izvajanju starih pravil pridemo v situacijo, ko zastopstvo ni ustrezno. Vendar bodo novi kadrovski predpisi omogočili, da eh, lahko eh, tisti, ki to zaslužijo, napredujejo hitreje. Gospod Gajer iz eh, skupine SND. Najlepša hvala. Sem tudi član pravnega odbora, ne samo odbora za proračunske zadeve in mislim, da je prav, da povežemo obe področji. Ne dvomim, da boste odlično pravili svoje delo in uh, vseeno pa naj omenim, da eh, Mi, se mi vaši odzivi pri treh točkah ne zdijo ustrezni oziroma zadostni. Gospod Juncker, je obljubil eh, program naložb, ki naj bi ga predstavil čez štiri tedne. Vi ste govorili o stranskih učinkih, ampak nas zanima, kako ocenjujete možnosti, da bo mogoče za program mobilizirati svež denar. Potem, kar zadeva lastna sredstva, ste rekli, da želite preučiti, kaj je možno. Mi pa bi želeli slišati, v katero smer bo šla razprava. Kar pa zadeva plačila, pravite, da se moramo osredotočiti na to, kar imamo. Mi pa bi po drugi strani radi slišali, kako namerava komisija v prihodnje plačevati svoje račune. Upam, da me boste osrečili in konkretno odgovorili. Hvala. Thank you. Hvala. Naj poskusim. No, mislim, glede prvega vprašanja vas ne bom eh, ravno osrečila. Zelo težko je to opredelili, preden lahko o tem razpravljamo v novem kolegiju, kajti tu so še drugi, ki jih to zadeva, ki igrajo vodilno vlogo in eh, izpoštovanja do te kolegijalnosti bi ostala zaenkrat pri tem. Jasno, da lahko že vidimo, da eh, bo eh, tu prav gotovo prisotnega več proračuna. Sicer pa glede vzvodov, zagotovo bo moč uporabljati več sredstev na bolj osredotočen in strateški način. Eh, in ko gledamo na nove inovativne finančne instrumente in jih eh, potem pravzaprav eh, uporabiti glede na prednostne naloge, kje je potrebno ustvarjati nova delovna mesta, če je temu tako, kje je in na kakšen način, ali bo to izboljšalo konkurenčnost, eh, se je tudi potrebno vprašati. Tako da zaenkrat na te instrumente še vedno gledamo bolj z vidika vhodne, eh, torej inputov, ne pa eh, tudi v drugi smeri. Na vsak način pa je to potrebno narediti in potem skupaj s temi devetimi milijardami se moramo vprašati, kaj bomo s tem naredili, kje. In eh, kaj bo to pomenilo za vidika reševanja problemov brezposelnosti in prispevka k rasti? Ne za vidika že opravljenega dela, temveč eh, za vidika dela, ki poteka. Torej, to vas ne bo osrečilo. Torej, naj sklenem. Dve minuti ni dovolj časa, bi rekla, da lahko Eh, še koga usrečem v tej dvorani, vendar se me boste imeli med seboj pet let. You, Duda, of... Eh, hvala, gospod Duda, EKR. Eh, gospa kandidatka za komisarko, želel bi vam postaviti podobno vprašanje. Eh, podobno vprašanju, ki ga je zastavil gospod Radev. Ne bi želeli tu govoriti o tem, za katero državo gre, eh, veste pa, katere države se zanimajo za to vprašanje. Komisar seveda želi imeti možnost eh, najeti najbolj nadarene ljudi iz Evropske unije in v tem pogledu bi vas vprašal. Jasno je, da trenutno obstaja zelo veliko neravnovesje glede zastopanosti posameznih držav Evropske unije. Ali imate kakšne predstave o tem, kako to izboljšati in izboljšati to vrstno statistiko, ki se nanaša na eh, najemanje eh, ljudi iz posameznih držav? in eh, tudi eh, pravzaprav, kako lahko kadrovski predpisi k temu pripeljajo. Hvala lepa. Kadrovski predpisi dejansko so podlaga in zagotavljajo tak napredek. In sicer ne, da bi ogroz, ogrozili načelo, eh, načelo seveda kakovosti in zaslug oziroma kvalifikacij potrebujemo ciljane ukrepe, da odpravimo ta neravnovesja. In eh, tu eh, so naprimer eh, države, ki niso naprimer tako dobro zastopane kot druge, kot naprimer, ampak mogoče se za delo v institucijah ne javi dovolj Poljakov če vzamemo tak primer. Morda se vse skupaj začne že na univerzi, v institucijah, zato da tam, že tam približajo institucije ljudem. Ne gre le za Polsko, gre še za druge države in še več jih bo. Kaj ti ob tem, ko se bodo ljudje upokojevali, bomo morali delovati proaktivno, zato da znamo zajeti eh, kadre med kakovostnimi, kakovostnimi uh, strokovnjaki. sreči imamo zelo dober urad, kadrovski urad. E, tu so strokovnjaki, ljudje, ki imajo dobre zamisli in e, ki e, v bistvu znajo delati na teh vprašanjih. Vendar naj še enkrat povem, zaščita zaščita, pravzaprav torej upoštevanje načela kakovosti, hkrati pa tudi tega ravnovesja. Hvala lepa, gospa Hautala, v imenu zelenih. Gospa kandidatka, ali veste, da Lizbonska pogodba v, e, vključuje tudi člen in sicer je to 208, člen 298 pogodbe o delovanju Evropske unije? katerega namen je izboljšati upravljanje. Evropski parlament je že pozval k sprejetju zakona, ki bi zavezal vse institucije in vse agencije pri opolnomočenju državljanov, kajti čim več je tega, eh, torej pomembno je, da državljani poznajo svoje pravice glede na institucije. Ali nameravate obravnavati to vprašanje z gospodom Timmermansom in sicer pa smo veliko govorili tudi o, o navskrižju interesov. In to vprašanje bi po mojem lahko bolje rešili, če bi imeli tak nov zakon. Sedaj, na primer, pravzaprav ni sploh, sploh ni jasno, kaj ustvarja to vrstne konflikte interesov. Najlepša hvala tudi v svojih pisnih odgovorih sem se tega eh, dotaknila in eh, o tem sem se že pogovarjala eh, s kandidatom za komisarja gospodom Timmermansom. To je potrebno obravnavati resno in komisija se mora na to odzvati. Evropski parlament je povedal svoje. Na nas je sedaj, da to natančno preučimo, da ocenimo, kakšne so možne alternative pri izvajanju tega člena 298 in pa. menim, da eh, pričakujem, da bo eh, tudi povedal, ko bomo enkrat začeli eh, s svojim delom, da se s tem resno ukvarja. Kar bomo tudi upoštevali pri pripravi odgovora je, da vidimo, kakšna je obstoječa zakonodaja, kje so vrzeli, kako jih premostiti, potem Kot vemo, stvari so tudi potekale z različnim tempom, kako vse to vključiti na najbolj učinkovit način. Na drugi strani pa bomo preučili še naslednje. A, in sicer ali ti zakoni vplivajo samo na nas, na institucije Evropske unije, ali tudi na same države članice, na nacionalni ravni. In če je temu tako, potem kako na to gledajo, države članice. Naj sklenem. Prepričana sem, da vse, kar počnemo danes, vedno je potrebno vedeti, koliko nekaj stane, kakšne so prednosti, kako, na kakšen način poteka sodelovanje med vsemi, tako da to ne poteka brez predhodnega razmisleka o rešitvah. Last but not least. In ne na zadnje, gospa Komodini v imenu e LS. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komis, eh, kandidatka. Eh, nova, eh, nova uredba predvideva da se bodo institucije prizadevale za večjezično eh, in večkulturno izobraževanje. Vendar kako to doseči s pričo, eh, s pričo preobremenjenih eh, šol, naprimer v Luksemburgu in druge. Poleg tega so tu tudi resne proračunske omejitve. Naj vas vprašam, kako eh, boste obravnavali ta problem poučevanja nezadostnih eh, prostorov. Skušala bom prepričati ljudi glede te eh, nujnosti. Tu tu imamo situacijo, kjer naprimer mnogo institucij pravzaprav lahko izkoristi te priložnosti, In eh, če greste v Frankfurt, kdo največ eh, pravzaprav izkorišča eh, ta sredstva, dobimo spet drugačno sliko. Torej, kako motivirati države članice, da se pri tem bolj angažirajo? Smo se že ukvarjali s tem vprašanjem. Imamo strategijo, smo angažirani za to zauzeti in na, svo, torej, na svoje mesto bom skušala pravzaprav tudi doseči napredek pri tem sklepu. E, tudi naprimer v Belgiji e, je ponudba šole, vendar ta šola je 50 e, km oddaljena in to seveda ne bo rešilo problema preobremenjenosti šol v samem Bruslju. To je zelo pomembno. Zlasti zato, ker smo zavezani tudi na čelu raznolikosti, tudi pri svojem osebju. To se mi zdi zelo pomembno, kajti to je ravno privlačnost dela za Evropsko unijo. Želimo, da pridejo in delajo za institucije, vendar prepogosto se zgodi, da mogoče njihova plača, da je njihova plača nadomestilo še za druge interese. Morda bi bili srečnejši v svojih državah. Potrebno jih je osrečiti, vendar v okviru nekega svežnja, kaj ti kar, kar osebje potrebuje, je izobraževanje, eh, ustrezno izobraževanje za svoje otroke in podobno. Tako da eh, še boste slišali od, me, od mene, ko bo prišlo do napredka glede tega. Hvala lepa, gospa Georgieva. Eh, Eh, to nas je sedaj privedlo k koncu vprašanj in predsedovanje predajam eh, predsedniku.